Zahvaljujem se vam za pozornost, dajmo dobrodošljico visoki predstavnici baronici Ashton. Njena prisotnost je še kako relevantna in primirna in zanimiva v tem eh, težkem trenutku za Evropsko unijo v povezavi s tem, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Ugotovili smo, eh, kako težavno je priti do skupnega stališča med 27 državami članicami, stališče, ki naj bo hkrati učinkovito, dosledno in zvesto vrednotam in načelom, na katerih temelji Evropska unija. Baronica Ašlanova, v soboto ste sodelovali na seju v Parizu, ki ga je predlagal predsednik Sarkozy, včeraj pa ste bili na seji Sveta za zunanje zadeve, kjer so se obravnavali številne pomembno občutljive vprašanja. Vaša prisotno danes tu pred med nami je izredno aktualna in izpričuje Eh, in potrjuje dialog, ki ste ga vzpostavili s tem odborom tudi prek eh, komisarja Föleja in eh, generalnega sekretarja Vimona. Gospa baronica. Eh, teme na dnevnem redu so številne in razmire v sredozemlju je eh, prav gotovo prednostnega pomena in eh, tudi, bi rekel, raje kot evolucija nazadovanje v Bosni in Hercegovini, začetek dialoga med Srbi in, in kosovskim prebivalstvom in na zadnje tudi jedrska in naravna katastrofa, ki je prizadela Japonsko. Eh, nočam eh, tratiti eh, dodatnega časa in vam ne mudoma predajam besedo. Hvala lepa za vašo prisotnost danes tu pred nami. Hvala. Uh, Gospod predsedujoči, najlepša hvala za ta uvod. Kolegice in kolegi, nekaj časa sem si želela vzeti, da razmislimo o tem, kaj se je zgodilo od takrat, ko smo se zadnjič srečali tukaj, oktobra. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da eh, je hitrost eh, sprememb izredna. Bila sem na 28 različnih eh, misijah v imenu Evropske unije od zadnjega srečanja. In sedaj je čisto prav, da se osredotočamo na Libijo in na to, kaj se dogaja na našem južnem sosedstvu. In Vedno pa sem tudi rekla, da je sosedstvo oziroma sosedska politika test Evropske unije, kako se bomo odzvali na dogodke v našem eh, sosedstvu, bo eh, določilo tudi učinkovitost unije in pa tudi nove službe. In eh, naše misli v zadnjih nekaj dneh so bile z eh, Japonci. Srečala sem se z zunanim ministrom Japonske v Parizu v začetku tega tedna in eh, bil je na svojem mestu samo šest dni in poslala sem mu dobre želje tega parlamenta in vseh ljudi Evrope, eh, dobre želje za ljudi, ki trpijo sedaj po tem, kar se je zgodilo. Ampak eh, od oktobra, kaj se je zgodilo? Okoli Božiča sem se uh, ukvarjala in zelo me je skrbela situacija na slonokoščeni obali. E, to je država, ki me še vedno skrbi. Tam se veliko dogaja, veliko težav in še vedno nimamo resolut, e, rešitve, ki bi omogočila e, novo izvoljenemu predsedniku prevzeti nadzor nad državo. Ravno tako so naše oči obrnene k Belorusiji. Ravno tako nas skrbi kredibilnost volitev in pa tudi vemo, da smo izvajali določen pritisk, potem smo imeli kar težek sestank z zunanjim ministrom Martinovom in še vedno se trudimo, eh, da bi izvajali še naprej pritisk, tako da bi eh, lahko eh, sodelovali tudi na drug način z Belorusijo. Prav tako smo Eh, se ukvarjali z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu. Bila sem dvakrat v Izraelu, srečala sem se s palestinskimi organi, eh, bila sem tudi prisotna na sestanku kvarteta in eh, prvič se je zgodilo, da se je poslanec pod vodstvom Helmota Šmita srečal z pogajalci obe strani. Dvakrat sem bila tudi eh, predsedojoča pogovorov o jedrske energije z Iranom, to je trajalo dva dni, poskušali smo doseči napredek v zvezi se predlogi, ki smo jih mi dali, zato da bi prepričali Iran, da se eh, obrne stran od preteklosti Eh, jedrskega orožja, da se začne ukvarjati z eh, jedrsko energijo za mirovne namene in želeli smo si z njimi sodelovati v tej smeri. Ampak eh, naši predlogi so na mizi in še vedno poskušam Iranu pošiljati sporočila v istem duhu in še vedno čakamo na njihov odgovor. Potem se ukvarjamo tudi z odnosi med EU in NATO. To je zelo pomemben element, ne samo v tej hiši, E, včeraj sem se pogovarjala z generalnim sekretarjem Rasmussenom, z njim se redno srečujem, zato da bi ugotovila, kako najboljše delati skupaj. In seveda je tu še eno vprašanje, ki je izjemnega pomena. S tem vprašanjem se zadnje čase veliko okvarjam, to je pa Moldova in e, Pridnesterje. E, Za zunanje ministrem Lavrovom Rusije se pogovarjam o tem, kaj bi lahko naredili, da bi se stvari spravile naprej. In vem, da so mnogi člani parlamenta tesno spremljali začetek eh, pogovorov med Kosovom in Srbijo. Prvi sestanek je že bil, drugi sestanek pa bo eh, potekal od nekje eh, v drugem delu tega tedna. In razmišljamo o teh različnih vprašanjih, istočasno pa izgrajujemo tudi to našo novo službo. In prepričana sem in mislim, da to lahko tudi pokažemo, da v samem srcu tega, kar delamo, leži ta ideja, ideja, da si želimo rešiti konflikte, da želimo zgraditi mir in demokracijo in da podpremo ljudi, ki si želijo biti spoštovani in svobodni. In zato je dialog med Srbijo in Kosovom tako zelo pomemben in zato se je tudi eh, spremenila situacija v zvezi z eh, Bosno. Ni več eh, v neizhodni, oziroma v ulici brez izhoda, ampak so se stvari eh, premaknile. Eh, potem v Albani Miroslav Lajček je bil poslan tja kot moj odposlanec, da začne z dialogom med predsednikom vlade in opozicijo. In kot je rekel predsedojoči, tudi o Sahelu moramo razmišljati na širši način, razmišljati o tem, kaj narediti za Somali mali Niger in potem moramo razmišljati tudi o tem, kakšen uh, pristop oblikovati do Magreba. Uh, ta pristop mora uh, razlikovati med različnimi državami, vendar pa vseeno potrebujemo strateški pristop do te regije, tako da bo reševali varnostne probleme, gospodarske probleme, pa tudi pomisleke oziroma skrbi, težave v zvezi s trgovino, z drogo in z ljudmi. Skratka, uh, moramo se ukvarjati s problemi, s katerimi se uh, ljudje srečujejo vsak dan. Potem je tu še rok Afrike. Eh, tu ni samo piratstvo tisto, kar je pomembno, ampak moramo razmišljati tudi o možni gospodarske podpori Somalije. Eh, afriško voditeljstvo je tu bistvenega pomena, torej Afrika mora tu zagotoviti, da bomo imeli mi nek eh, celovit pregled in da bomo lahko potem ustrezno nudili podporo tej regiji. Evropska unija je tu za dolgo časa. Naša naloga je graditi demokracijo, podpirati države, ki so v tranziciji, ki se spreminjajo, tako da bi lahko učinkovito razvili eh, eh, civilno družbo, politiko in gospodarstvo, tako da bodo te države lahko imele zdržne demokratske institucije, torej, ki bojo trajale dolgo časa, da bo imela neke dolgoročne gospodarske perspektive. In zato je potrebna tako varnost kot razvoj. Moramo zgraditi zaupanje, moramo zgraditi institucije, institucije. Globoka demokracija se gradi zidak za zidakom. To ni eh, nujno, vedno glamorozno, ampak je bistvenega pomena. Istočasno pa moramo biti sposobni ukrepati hitro, fleksibilno in na kreativen način, takrat, ko je to potrebno in to je potrebno sedaj. Če rečem tako, gre tako, kot bi imeli en velik tanker. Ta tanker je EU eh, e s svojimi institucijami, ampak ta tanker potrebuje tudi hitri motorni čovn, ki se je sposoben hitro premikati. In to seveda zelo veliko pomeni tudi za to, kakšna bo eh, služba za eh, zunanje politično delovanje v prihodnje. Sedaj smo še zmeraj v fazi izgradnje, pravzaprav na začetku te faze. Začeti moramo tudi razmišljati politično in se odzivati v realnem času. Vse, kar počnemo, moramo delati skupaj s partnerji in zato moramo veliko časa in energije ugraditi v te ključne odnose, ki so za nas tako pomembni. Z Združenimi narodi, s se, eh, generalnim sekretarjem Združenih narodov, z njim sem se veliko krat srečala, eh, z njim se bom danes tudi pogovarjala. Potem eh, se moramo pogovarjati z ZDA, z Hillary Clinton, z njo se praktično pogovarjamo vsako uro. Potem se moramo pogovarjati z generalnim sekretarjem Amo, eh, Muso, Arabske lige, z njim sem, se bom pogovarjal popolne, potem z Afrijsko unijo, z Jompingom. Potem je tu še generalni sekretar Rasmussen, eh, generalni sekretar NATO, seveda. Eh, in potem je tu še Rusija, z Rusijo imamo že dolg dialog, potem je, eh, se pogovarjamo tudi s Kitajsko o delu ki ga tam upravljamo, kajti eh, tu gre tudi za eh, podporo eh, drugim državam, ki bodo nudila svoja sredstva, s katerimi bi pomagali pri tranziciji v Tuniziji in eh, v Severni Afriki. Potem pa še Turčija, ta je eh, v mnogih pogledih nas najbolj strateški partner in eh, redno se pogovarjamo z zunanim ministrom Turčije. Potem je pa tu še področje nevladnih organizacij Amnesty International, še druge mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem in podporo. Gospodarstvo je tudi naš eh, sogovornik, energetska podjetja, z njimi se skušamo pogovarjati, zlasti v luči tega, kar se je eh, zgodilo na Japonskem, potem je tu še Eh, Libija, ki jo moramo upoštevati in cela regija na področju energije. Vse skupaj eh, nas eh, sili k temu, da pripravljamo program, ki bo zelo težek in kompleksen za prihodne. Naj začnem z Libijo. Zelo veliko se je spremenilo takrat, ko je varnostni svet sprejel rezolucijo 1973 in rečeno je bilo, da je treba Eh, zagotoviti tri eh, cilje. Pravna podlaga, podpora regiji, torej eh, Arabska liga in pa pokriti potrebe ljudi. In ti trije pogoji so bili izpolneni in potem je bilo potrebno začeti za akcijo. Ker pa zadeva EU, ker zadeva našo vlogo. O tem smo razpravljali na svetu za zunanje zadeve včeraj. Pogovarjali smo se o tem, ali sploh obstaja soglasje. Vsi pa se strinjamo, da je potrebno zagotoviti humanitarno podporo. Nekaj dela smo že opravili. 7 tisoč eh, evropskih državljanov je prišlo iz Libije, 4400 jih je bilo prepeljanih z vojaškimi sredstvi, ki smo jih angažirali za njihov prevoz. Eh, potem je 20 tisoč ljudi na meji, to so v glavnem egipčani, bangladežani in drugi. In eh, tudi ti so lahko prišli domov zahvaljujoč delo Evropske unije. Ljudi imamo na mejah, smo jih imeli, ti ljudje pomagajo tistim, ki bežijo iz Libije in majhno misijo sem poslala v Tripoli in v Bengazi. Njihova naloga se je pogovarjati z ljudmi o tem, kaj se dogaja. Njihova naloga je stopati eh, v stik z ljudmi z lastni v Bengazijo, da razumejo, kaj se dogaja. Ravno tako morajo gotavljati, kakšne eh, potrebe so eh, po hrani, eh, zdravilih in podobno. Eh, E, in e, zato imamo tudi stike za ERC, da zagotovimo, da se to zagotovi. Potem pa postkonfliktno obdobje v Libiji, spet vloga EU. Trdno sem prepričana, da mi moramo omogočiti državam, da eh, gradijo svojo prihodnost, vendar morajo pri tem biti vodilni ljudje teh držav. Egipt, Tunizija sedaj. V eh, Egiptu sem bila dvakrat, odkar je Mubarak odšel. Eh, EU je bila prva, eh, ki je pozdravila odhod Mubaraka in eh, ista sporočila pošiljamo kot predsednik Busek. To je naša država, so rekli egipčani, to je naša revolucija. Z mladimi sem se dvakrat srečala, tako na eh, Tahirskem trgu in še z drugimi. Torej, ti mladi ljudje so rekli, mi želimo Eh, izbrati našega prvega vodjo po sedem tisoč letih. In rekli so, sistem mora tudi priznati to spremembo in zato potrebujemo pomoč. Naj vam dam primer. Ministrica za eh, plan Egipta. To je neverjetna ženska. Ona uh, oblikuje sedaj program za izgradno milijon novih uh, stanovanj za egipčane in te eh, stanovanja zelo potrebujejo. Ta program želi raz, uh, zgraditi tako, da bo istočasno mogoče zagotoviti usposabljanje in izobraževanje ljudi, da bo mogoče spodbujati majhna in srednja podjetja, kar bo koristilo ljudem in da se bo potem res nekaj zgodilo, da bojo ljudje videli, da se hiše gradijo. In želela bi pomagati pri tem. Želela bi, da bi Evropska investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj zagotovita ogromno sredstvo za to. Prav tako moramo se povezati z tistimi državami, ki želijo po, eh, pomagati, ki so nam eh, to povedali, tako da bomo dali neko sklajen pristop, eh, neko sklajeno pomoč tej državi. Potem eh, Tunizija, Jong Ping, eh, predsednik eh, Afriške unije je trenutno v Tuniziji, ravno kar sem se z njim pogovarjala, rekel je, ljudje so zelo optimistični in v Tuniziji že imamo zelo širok program, vendar se moramo bolj angažirati za to, da bodo vedeli, da jim ne nudimo samo denarja ta trenutek, ampak da lahko zagotovimo tudi dolgoročnejšo pomoč. To moramo narediti, moramo biti odločati moramo želeti, da ta tranzicija uspe in zato moramo vložiti svoja sredstva, da bo res možno doseči uspeh. In uh, zato sem se pridružila skupni, skupnemu sporočilu komisije, uh, tu so bila glavna jaz in predsednik Baroso. Uh, eh, želimo uh, to sporočilo preko Evropskega sveta predložiti uh, Eh, državam članicam. Tri stvari so tu. Denar, denar in druga sredstva. Potem sposobnost eh, zagotoviti pomoč preko naših programov in preko preoblikovanja naših programov, tako da bomo imeli fleksibilna sredstva, ki bodo v skladu z njihovimi potrebami. Plus zagotoviti moramo, da bomo dobili še druga sredstva ali od finančnih institucij, omenila sem že Evropsko investicijsko banko, Evropsko banko za obnovo in razvoj, potem je tu še Svetovna banka pa še druge. Potem pa še druge stvari. Eh, dostop do trga. Treba je odpraviti ovire za trg, spodbujati razvoj podeželja, zagotoviti najboljše možnosti, da bomo eh, pomagali eh, njihovemu gospodarstvu rasti. Potem mobilnost, mlado prebivalstvo, to študenti morajo eh, imeti možnost izkoristiti povezave z Evropo in tudi moramo olajšati potovanje poslovnežem. Vendar pa vse to moramo izvesti, napisati en dokument je ena stvar, izvedba je pa drugo. In zato mora biti eh, zagotovljeno, usklajeno delovanje na mednarodni ravni. To je zelo pomembno koordinirati se moramo z vsemi državami, ki želijo pomagati. Z vsemi državami od Turčije do Avstralije, od Kitajske do Rusije in uh, videti moramo, kaj lahko one naredijo v tej regiji. Gospod predsedujoči, Narediti moramo vse, da bomo zgradili pravi stroj, ki bo sposoben tega dela, da bomo sredstva uporabili na ustrezan in očekovit način, da se bomo povezali z ljudmi, kaj ti gre za njihove države, za njihovo revolucijo, ampak naša naloga je jim pri tem pomagati. Mednarodna partnerstva moramo zgraditi, ki morajo biti čim močnejša, ravno tako pa moramo jasno povedati in pokazati, da je naša naloga izgraditi globoko demokracijo, globoko gospodarsko rast in razvoj, tako da bodo ti ljudje dobili občutek, da uh, so partnerstva za nami dolgoročna in da je tudi njihova varnost uh, dolgoročna. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, baronica Eštonova. Zahvaljujem se vam za uh, vaš uvod. Uh, navezali ste se na nekatere dele iz vašega članka, ki je bil objavljen v New York Timesu, torej tudi ta strategija treh M, eh, torej Money, Market Access in Mobility, denar, eh, tržni dostop in mobilnost. Vprašal bi vas pojasnilo v zvezi z prvo točko in sicer torej finančna pomoč eh, državam, o katerih se pogovarjamo. Tukaj potrebujemo na milijarde evrov, torej gre za res izjemne zneske, bodi si kar zadeva nujno pomoč v nujnem trenutku, bodi si kar zadeva izgradnjo infrastruktur za poklicno usposabljanje, izobraževanje. Težko je najti uh, take pomembne finanč, tak pomembna finančna sredstva v tem eh, kriznem trenutku, ampak morda je še težje uh, ustrezno um, uporabiti sredstva na pravilni način in, zago, in zagotoviti to pomoč tistim, ki to res potrebujo. Moje vprašanje je naslednje. Ali smo ugotovili ali ugotavljamo um, verodostojne, kredibilne, aktivne, poštene, učinkovite sogovornike za to, da uresničimo to, kar si vi nadejate, torej infrastrukture za neko res globoko demokracijo. Hvala. Zdaj pa predam besedo. Gospodu Salafranki, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala visoka predstavnika. V imenu svoje politične skupine se vam želim zahvaliti, da ste tako hitro prišli k nam eh, po izrednem svetu za zunanje zadeve, ki je bil včeraj. Mislim, da je tudi v redu, da povemo nekaj kritičnih besed, kriza v Južnem Mediteranu je v bistvu test za strukture, ki so bile ustvarjanje in EU mislim deluje dobro, tesno sodelujemo z gospodom Vimonom in s predstavnikom EAS. E Vi ste tudi predstavili zelo uh, ambiciozno sporočilo, kjer prav razlikujete med eh, kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji. Eh, to sporočilo tudi oživlja sosedsko politiko. Mislim, da tudi ustrezno uporabljamo eh, rezolucijo Združenih narodih 1.9.3. In mislim, da ste ukrepali odločno in tudi eh, zadovoljni smo zaradi sodelovanja uh, z Arabsko ligijo. No, zelo smo zadovoljni, da enkrat niso ZDA tiste, ki so vodilne, ampak so ZDA in Francija tista, ki so predstavili os, osnutek za rezolucijo eh, Varnostnega sveta Združenih narodov 1973. Vendar pa je tu nekaj komentarjev, pa tudi nekaj vprašanj se odpirja. Prvič. To ni sicer vaša krivda, ampak nekatere države EU v varnostnem svetu niso glasovale na enak način. Potem je prihajalo tudi do razhajanj znotraj NATO. Kaj narediti, da bomo bolj usklajeni pri takih zadevih? Drugih, eh, prebral sem sklepe sveta za zunanje zadeve od včeraj. In vi ste izrazili odločenost, da se uporabi resolucija 1973 in vemo, da kratkoročno nimamo zmogljivosti, da bi lahko to sami razvili, ampak da morajo eh, države članice prispevali svoje. Kako torej izboljšati postopek odločanja, kako zagotoviti, da bodo odločitve sprejete hitro in kaj narediti v zvezi z referendumom, prosim vas, da nam poveste, kakšna je vaša politična ocena dejstva, da je 77 ljudi na referendumu slovilo, eh, sledilo priporočilo muslimanskih bratov in niso eh, sledili priporočilom gospoda Musa in gospoda El Baradeja. In Evropski parlament je še vedno kritičen do tega, kar se dogaja. No, Francija ima tukaj svoja stališča, ampak mi želimo, da bi imeli usklajen pristop, vendar pa vse eno cenimo pogum, s katerim eh, se je obnašala Francija v primeru libijske krize. In e, prav tako e, je bila odločitev tudi predstavljena eno uro po koncu vrha v Parizu in meni se zdi to izrednega pomena. In Francija je bila dejansko e, na ravni svojega ogleda. D'accordo, mi dispiace doverlo fare. Ma... Kolegice in kolegi, ehm, žal mi je, da eh, vas moram opozoriti na to, ampak se moramo držati časa na razpolago, vse skupaj moramo zaključiti do 17. ure, zato bi vas prosil, da se držite časa za govor, ki ga imate na razpolago, za koordinator je 3 minute. Ne moramo sprejeti nobenih dodatnih prijav k besedi, ker se znam je že eh, zelo dolg in eh, bomo že presegli 17. uro. Drugi prispevek, kolega Vigenin, izvolite. Fred, uh, <clears throat> Fred. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govoril bom samo eno minuto, tako da lahko malo kompenziram eh, dolžino govora gospoda Salafranke. Dobrodošli, gospa Ashton. Veseli smo, da ste v teh zadnjih tednih s, s, v stalnem dialogu z odborom za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. To pa je zelo pomembno. Na ta način boste vi lažje razumeli naše poglede in boste tudi lažje razvili svojo strategijo. Imam nekaj vprašanj, ki se nanašajo na najbolj aktualna vprašanja. In to so vprašanja, ki se nanašajo na Libijo. V teh zadnjih tednih ste govorili o prihodnosti Južnega sredozemlja, govorili ste o novem partnerstvu, demokraciji in razvoju. Ni bilo pa nič konkretnega slišali o tem, kako ukrepati proti Gaddafiju in njegovim silam v tem trenutku. Sedaj pravite, da je EU pripravljena uporabiti rezolucijo 1973 znotraj svojega mandata in pristojnosti. Ali lahko kaj več pomente? Kakšna sredstva bo EU dala na razpolago? Drugo vprašanje. Ali poteka kakšna razprava o tem, da bi se izognili napakam iz preteklosti? Namreč o tem, kaš, kašni bojo naslednji korak, kašna bo izstopna uh, strategija iz te vojaške operacije, potem, ko bo uh, Gaddafi odšel, upajmo, da se bo to zgodilo. Generalni uh, sekretar Amor Musa, generalni sekretar uh, Arabske lige, je rekel, uh, nobene invizije oziroma razmestitve uh, sil, potem pa nobene delitve Libije zaradi eh, zaščite civilistov. To mislim, da bi bilo dobro izhodišče za pripravo naše strategije. In končno, ali bi bili pripravljeni zaprositi za takojšno finančno podporo oziroma ali ste pripravljeni z egiptovskimi organi govoriti o take podpori. Eh, to, kar se dogaja v Libiji, bo negativno vplivalo tudi na Egipt. Več kot en milijon državljanov eh, Egipta ne bo več moglo pošiljati svojih nakazil, denarnih nakazil in to bo seveda eh, zelo hodo vplivalo na Egipt. Ali lahko EU kakorkoli pomaga Egiptu v zvezi s tem vprašanjem? Hvala lepa. Bene, grazie, eh, v redu, hvala lepa, gospod Viginin. To je dober zgled. Besedo predajamo kolegici Nejc. Uh, pa visoka predstavnica, kolegice in kolegi, na začetku ste rekli, da niste bili tu že od oktobra. Mene se zdi, da ni preteklo toliko časa. Tako veliko stvari se je vmes zgodilo. Prav tako ste bili dobro zastopani v mestnem času. Seveda pa to ne pomeni, da uh, vas ne želimo videti tu čim večkrat je mogoče. Hvala za vašo predstavitev. E, ta predstavitev je neverjetna, kajte soočamo se za veliko dogodki trenutno na svetu in ena sama oseba seveda ne more vsega reševati. Nekaj konkretnih vprašanj, gospa visoka predstavnica. Presenetilo me je, ko ste govorili o Libiji, ste v glavnem povdarjali potrebo potem, da se zagotovi humanitarna pomoč, ampak kot prejšnji govorniki, tudi vi niste veliko govorili o političnih ciljih in o načinih, kako te politične cilje doseči. Seveda so tu cilji rezolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ampak seveda je treba razmišljati o končnih političnih ciljih. Rekli ste, da je Turčija verjetno naj, ena najpomembnejših strateških partneric EU. S tem se seveda strinjam v celoti, ampak vseeno je čudno, da Turčije ni bilo na sestanku v Parizu. Ne bom vas eh, prosila, da to komentirate, ampak mogoče bi nam vseeno lahko povedati, kako osebno delate na tem, kako osebno v imenu EU skušate vključiti Turčijo v razprave o tem, kar se dogaja. In na koncu še nekaj besed o konfliktu med Izraelom in Palestino. Ura teče. In uh, septembra bo generalna skupščina Združenih narodov, to bo zelo pomembno obdobje in mogoče bi nam lahko nekaj več povedali o tem, kako vi gledate na to konkretno vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Brandner. Godlegica. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dobrodošli, baronica Ešten. Najprej v zvezi z Libijo. Lahko vam Izrazim sožalje zaradi delovanja trenutne nemške vlade. Lahko vam zagotovim, da nismo vsi v Nemčiji tisti, ki zastopamo stališče naše vlade. Žal je tudi tokrat nemška vlada obrala svojo pot. Mislim, da če vzamete Nemčijo, Francijo in Združeno kraljestvo in ugotavljate, da eh, te tri države ne morejo eh, enako ukrepati, vam lahko človek samo izrazi nekaj vrste sožalje in se lahko uh, opraviči v imenu posameznih vlad. Vsekakor mislim, da je tokrat žal bila zgubljena priložnost, da se Evropska unija in Evropske inštitucije ponovno uveljavijo v tistih državah ste rekli, kjer je že prišlo do revolucije, je treba delati. Ampak, veste, jaz bi želela, da bi načrtovali tudi nekaj za tiste države, s katerimi imamo trenutno v tem območju dobre odnose. Kaj pa pogajanja s Sirijo? Morda bi morali na novo razmisliti, morda zaenkrat celo preložiti nadaljna pogajanja. Jemen. Imamo 50 milijonov v eh, inštrumentu za stabilnost namenjenih Jemenu in reformam v tej državi. Kako pa ocenjujete naše delo tam? Potem Maroko, Zahodna Sahara in ribiški sporazum. Kako bomo to na novo zastavili? E, tako kot pravite, ne smemo vedno capljati za dogodki, temveč moramo pravočasno se pripraviti in ukrepati, ko je potrebno, preden pride do krize. In še ena stvar. Omenili ste Evropsko banko za razvoj in obnovo. Mislim, da moramo paziti na to, kakšen je bil do sedaj mandat te banke. Ko je šlo za privatizacijo, je ta banka dosti krat ubrala politiko, ki ni skrbela za socialni mir in razvoj. Zato moramo biti pazljivi v prihodnosti, da bomo vedeli, kakšen model bomo v te države izvažali. In zadnja stvar. Mislim, da count of conduct of arms eh, smo razvili, torej eh, kodeks ravnanja, ko gre za eh, orožje. V zvezi s tem kodeksom žal nismo zaustavili dobave orožja Gaddafiju. Kaj mislite, da bo tukaj treba spremeniti? In kaj mislite o pobudi Transparency International organizacije, da bi nekoliko bolj lahko sledili uh, namenskosti porabe evropskih sredstev v teh državah? Hvala. La parola al kolega Tannok. Pre... Besedo predamo gospodu Tannoku. Hvala lepa predsedujoči, gospa Ashton. Dejansko uh, to niso posebno slavni dnevi za enotnost Evropske unije z vzdržanjem eh, Nemčije v varnostnem svetu in tudi obnašanjem Turčije in eh, dejstvo dejansko, da je NATO prevzel operacijo, kar zadeva prepoved letenja nad eh, Libijo. Vaš tim je gotovo si zelo prizadeval v tem času, vam čestitamo za to in seveda moramo stabilizirati eh, gospodarsko gledano južno-sredozemsko regijo, zato da si bodo lahko prizadevali za spoštovanje demokracije in eh, spoštovanje človekovih pravic. Moja skupina prav gotovo si bo prizadevala za to, ampak eh, moramo reči, da Libija kljub resoluciji 1973, da bo v Libiji prišlo do zamenjave režima. Druga drugače, če prevlada Gaddafi, ne bomo imeli veliko priložnosti za uveljavitev demokracije. Kar zadeva Tunizijo, pred dvema tednoma eh, volilne eh, komisije dejansko so eh, zabeležile prisotnost dveh strank, sicer pa je bila zabeležena diskriminatorna, diskriminatorne stališče do neke verske manjšine in sicer sem tudi zaskrbljen nad razmerami v Egiptu, kjer kljub oktober revoluciji virske manjšine, predvsem kopti in eh, tudi kristijani, so še vedno podvrženi različnim vrstam diskriminacije in napadov. Pritegujem vašo pozornost tudi na to. Naj vas opozorim tudi na streljanje proti demonstrantom v Jemnu, v Bahrajnu in v drugih arabskih državah v zadnjih dneh. Moramo torej obsoditi katerokoli eh, to vrstno obnašanje, kjerkoli. Ne smemo pozabiti na naše naše vzhodne eh, partnerje v korist južnih sosedov in eh, opozarjam vas tudi na eh, že dolgotrajno obljubo do teh držav, kajti drugače tvegamo, da bomo pozabili na te sosede in da ne, se stvari ne bodo pomaknile v pravo smer. Dejansko tvegamo, da dejansko uh, se uveljavi Rusija. Ne smemo pozabiti tudi na besede Putina, kar zadeva prepoved letenja v Libiji. Kaj, uh, dejansko prihaja tudi do razhajanja med eh, premijejem in predsednikom ali prihaja končno tudi, torej do nekega razkola tudi v Rusiji. Kolega Mejer v imenu skupine GUE, izvolite. E, Hvala lepa, predsedujoči, gospa Eštonova, veste, da večina moje skupine nasprotuje tujemu poseganju pri reševanju konflikta v Libiji. Sicer delimo zaskrbljenost, ki je privedla Rusijo, Kitajsko, Brazilijo in Nemčijo, da so se vzdržale, e, kar zadeva podporo tej resoluciji, kajti človekove pravice ne moramo usiliti z vojaškim posegom. Imamo imamo na desetine, 32 drugih tovrstnih konfliktov kot v Libiji in nikomu ne bi prišlo na misel, da vojaško poseže. Poleg tega dejansko tudi ne vemo, kaj želimo doseči s tem vojaškim posegom. Nekateri zatrjujejo, da je treba eh, prisiliti Gaddafija kot stopu, nekateri drugi pa trdijo, da te operacije vodi država Evropske unije, drugi pa pravijo, da ne, NATO se sestane in ne najde zadostne večine, ali, zato da odloči, ali naj NATO vodi eh, te eh, operacije ali pa ne. Potem smo eh, tudi zavrnili idejo nekega kopenskega poseganja in torej nahajamo vse v situacije, ker imamo uh, lovska letala, ki uporabljajo posebne rakete, ki pa niso sposobne razlikovati med civilisti oziroma tanki. In uh, sicer moram reči, da mislim, da Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov, bi moral uveljaviti prekinitev ognja in eh, prisiliti strani v konfliktu k pogajanju. To je edina možnost. Jaz skupaj s Salafranko in drugimi kolegi sem bil v Egiptu. Ne vem, če se zavedate tega, kolikšno ulogo je odigrala Evropa v Afriki v prejšnjem in eh, stoletju in še v, 8, v 19. stoletju. Kar eh, zadeva tujo, tuje poseganje na afriškem ozemlju, veste, kaj mislijo o tem afričanom? Američani in tudi Arabska liga, ki je sicer pristala na a, to a, operacijo za prepoved letenja, ampak že zdaj tirja, da se preneha s tem poseganjem, kaj ti že presega a, zgolj uničevanje radarskih naprav. Dejansko sega že veliko dlje in torej, gospa Eštonova, mislim, da smo v situaciji, kjer. Eh, moramo izjaviti, da moramo nehati s tem napadom. Seveda obstaja tudi obveznost, da posežemo za to, da pride do preverljivega prepovedi letenja nad območjem Libije. Seveda to je lahko potrebno. Ban Ki-moon, kot je tudi povedal bivši predsednik Brazilije Lula, Ban Ki-moon mora poseči, mora zahtevati prekinitev ognja, ki naj eh, bo preverljiva. Ni drugih možnosti, ni alternativ. Moramo nehati s politiko eh, dveh eh, uteži, dveh mir. Gaddafi z demokratičnega vidika si ne zasluži nikakršnega upoštevanja, ampak je bil, pre, eh, je bil tudi prijatelj Merkleve, Sarkozija, Berlusconija in drugih evropskih voditeljev in ne moramo kar čez noč prejiti s prijateljstva na sovraštvo. Hvala lepa, izvolite gospa um, Ashton. Zaključuje prvi krog. Gospod Belder, krok koordinatorjev, izvolite. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Esten, ik heb het genoegen. Het voorjaar. Hvala lepa. Z zadovoljstvom sem obiskal za delegacijo Egipta in sicer za delegacijo Evropskega parlamenta. Bil sem zadovoljen, kaj ti ugotovil sem, kateri so problemi na tisoče in tisoče egipčanov, ki iščejo bivališče, ki se nahaja v nepojmljivih razmerah. Naj spregovorimo o nepismenosti, o res obžalovanja vrednih razmer za prebivalstvo. Vi kaj nameravate storiti, to pogledno? To so stvari, ki so nam zelo pri srcu. Hrati sem želel vprašati še nekaj. Slišal sem vami in verjetno tudi vi ste slišali, eh, kaj so povedali diplomati. Eh, govorili so o finančnih problemih tudi na prehnamnem področju. V kratkem bo prišlo tudi do prehnamne krize. Soglašate se temi eh, tako obžalostnimi napovedmi. Še neka druga stvar, uloga vojaških sil, ki je ključnega pomena v tem, ob, tem prehodnem obdobju, to je nedvomno. Če eh, vrhovn vrhovno vojaško poveljstvo eh, želi eh, prevzeti tudi politično oblast in jo prenesti na izvoljene predstavnike po volitvah, potem kako lahko govorimo o pravni državi v takih razmerah, mora priti tudi do socialne obnove. Kaj se bo dogodilo po vašem mnenju? Hvala lepa. Besedo predajamo zdaj a, gospe Eštonovi za odgovore. Kolegice in kolegi, moram vas zaprositi, da vaše prispevke omejite na minuto in pol, kajti drugače ne bomo imeli možnosti, da damo besedo vsem. In morda niti nam ne bo uspelo, če bomo čas omejili na minuto in pol. Torej postaviti samo eno, dve vprašanje, zato da omogočimo vsem, da posežejo v razpravo. To je vprašanje pravičnosti do kolegov. Baronica, izvolite pol ure. Ne, to je bila samo šala. Predsujoči, skušala bom biti kratka, to da veliko vprašanje je bilo postavljenih, skušala bom odgovoriti na večino izmed njih. Spraševali ste me o finančnih sredstvih, kako bomo posegli finančno, odkot bodo prišla ta sredstva in kam bodo šla. To je kombinacija virov, ki jih imamo znotraj komisije, znotraj Evropske službe za tunenje delovanje, s katerimi torej že razpolagamo. Skušali bomo ugotoviti, kako lahko prerasporedimo ta sredstva, zato da bomo bolj prožni, bolj učinkoviti, zato da bomo upoštevali to, kar ste vi povedali tu v parlamentu že predhodno, sicer da se ta denar ustrezno uporabi in skušali bomo ugotoviti, katera področja niso ustrezno eh, črpala teh sredstev in to bomo eh, združili sodelovali z institucijami, ki so pripravljene nuditi finančno podporo. Mislim, da Evropska investicijska banka je, je, želi dati na voljo eh, milijardo evrov za to regijo. Trenutno Egipt eh, razpolaga že z, z izredno zajetnimi sredstvi iz evropskih skladov, torej to bo res eh, pomemben znesek In uh, tako kot je povedala tudi gospa Brantner, prav gotovo ne bomo presegli mandata Evropske investicijske banke, se pravi, da bomo uporabili ta sredstva tako, da ne bomo jemali sredstev od uh, sredstev, ki so namenjena za vzhodno partnerstvo. In seveda, ne, ne, ne na zadnje, tudi Svetovna banka je angažirana. Se pravi, bomo združili sredstva držav članic, evropska sredstva in, uh, evropske, in finančne institucije. Hvala lepa, gospod Sela Franka, za vaše vprašanje. Seveda, Srbije, da ko govorimo o sosedski politiki, jo skušamo narediti bolj učinkovito, bolj pripravljeno se odzivati na potrebe Veliko besedi bilo že povedani o tem, to da seveda vse pripombe so dobrodošle in so zelo koristne, moram reči. Države članice in varnostni svet, eh, usklajevanje med tema dvema skupinama, torej usklajevanje ni problem, problem, je, eh, problem so včasih ljudje, ki so sodeleženi. Tukaj imamo 27 držav članic, ki so suverene, ki ehm, z veliko odločnostjo verjamejo v to, kar počenijo, predvsem na področju obramba in torej moramo upoštevati različna glede gledišča, eh, seveda eh, varnostni svet vsekakor ni glasoval proti resoluciji in eh, tudi na svetu zunanjih ministrov včeraj smo dosegli soglase glede tega, kako lahko najbolje podpremo, kar predvsem, kar zadeva zagotavljanje humanitarne pomoči, kako zaščitimo lahko civilno prebivalstvo, kako lahko na najboljši način sodelujemo na teh področjih. Torej, vemo, kje stojimo. Eh, ne vemo, kje bi želeli biti, ampak moja vloga je to, da ustvarim to soglasje, kar zadeva eh, delovanje. Potem pa referendum v Egiptu. Ogledali sem si eh, seveda ustavo te države, tudi vi boste to proučili in imamo 42 odstotkov prisotnosti na voliščih, to je velika večina za Egipt in torej moramo dejansko zaupati ljudem v Egiptu, kar zadeva izide referenduma. Pogovorila sem se z Musto in vem, da zelo verjamejo v te izide in boste oba kandidata na predsedniških volitvah. Torej, pomembno bo še ustrajati na tem, ampak to je dejansko demokracija. Moramo prisluhniti ljudem in njihovim odločitvam. V Egiptu nastajajo nove politične stranke in institucije in ena od zelo pomembnih razprav zame v Egiptu je koliko ljudi, ki so sodelovali v tem postopku, želijo dejansko a, uložiti se, še svoj čas v to, da se oblikuje politični proces. Moramo zagotoviti političnim strankam čas za to, da se lahko razvijajo. In prav zaradi tega sem tudi povdarjala, da je pomembno, v vseh srečanjih sem povdarjala, da je ravno to najbolj pomembno. To je, po mojem mnenju, najpomembnejši vidik za prihodnost Egipta. Potem pa Seveda soglašam, da moramo uh, tudi upoštevati vaše gledanje. Sprašujete me, uh, kako želimo postopati proti Gaddafiju, katero ulogo mora imeti Evropska unija v celoti. Mislim, da Evropski svet je postavil tri pogoje. In sicer to predstavlja ozadje, na, v okviru katerega morajo potekati vse akcije. Uh, to, kar smo storili doslej, poteka ravno na podlagi teh eh, zaključkov in na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov. Poleg tega pa seveda moramo zagotoviti, da zagotovimo ustrezno pomoč za civilno prebivalstvo. Eh, Gaddafijeve eh, čete Eh, se, so se osredotočili na neko mesto približno 50 km daleč od Bengazija in želijo prekiniti oskrbo z vodo. Dejansko to je sedaj naša prednostna naloga. Imamo ljudi na terenu v Bengaziju, ki skušajo preveriti, kako se stvari rešujejo, bodi si kar zadeva oskrbo z vodo, kot tudi s hrano. Moramo tudi predvideti možnost evakuacije načrtujemo torej, in se navezujemo na razmišljanja na svetu za zunanje zadeve In eh, seveda vse to moramo uskladiti z NATO, eh, ki ravno tako skrbi za humanitarna vprašanja. NATO, ki je zaključil danes dopovdan svoje srečanje eh, in seveda bodo še razvijali dalje svoje načrte, ampak danes se bom ehm, postavila v stik s predstavniki. Kar zadeva MUS, moram reči, da je naš dialog izredno, izredno jasen, izredno reden in seveda kar zadeva resolucijo 1973, moramo poštevati celotno besedilo in predvsem ugotoviti, kako bomo lahko uveljavljali prvi člen. Um, Kar zadeva tudi potem nakazila, ki jih egipčani ne morejo več pošiljati nazaj v domovino, seveda se zavedamo, da je to zelo hudo vprašanje, ampak sedaj moramo upoštevati tudi širša, širša vprašanja, kot tudi prehod z preseška na primankljaj v zadnjih mesecih. To je pravi hud udarec z ozirom na to, kar se je dogodilo zadnje čase. Torej, to seveda moramo prenesti tudi na finančne institucije, ki bodo morale zagotoviti ustrezno posebno pomoč, ampak moramo ugotoviti tudi v sodelovanju z njimi, kako, že, kako si oni želijo, da jim pomagamo, pomagamo. Kar zadeva potem Libijo, naj povem, da je naš politični cilj zelo enostavnen. Ga lahko enostavno povem in sicer želimo si, da libijsko ljudstvo bo lahko živelo v varnosti, v demokraciji, ob spoštovanju človekovih pravic, da lahko odločajo o svoji prihodnosti. In uh, seveda, uh, kar zadeva predstavnike, s kateri smo se srečevali doslej, seveda uh, iz teh razgovorov smo ugotovili, da je ravno to cilj, ki jih tudi oni zasledujo, to so univerzalne vrednote. Ne na zadnje se bomo sredotočili tudi na politični proces. Um, s Turčijo naj povem, da smo redno angažirani z njimi, tudi predsednik Obama um, je vzpostavil dialog, s, jaz sem se pogovarjala in se pogovarjam redno s turškim zunanjim ministrom, to je zelo pomembno za nas, kajti to je izredno pomemben partner. Eh, to se je izkazalo tudi v eh, pogovorjih, v razgovorjih eh, v zvezi z Iranom in tudi kar zadeva Bosno in Hercegovino. Kar pa zadeva mirovni proces na Bližnjem vzhodu, naj povem samo nekaj stvari. V zvezi z tem mirovnim procesom moramo absolutno se premakniti z mrtve točke. To sem tudi povedala palestinskim palestinski oblasti. To se mi zdi samo posebej umevno, glede na a, sosedstvo, dejansko moramo najti neko rešitev in vemo, da a, predpogoj za to a, bo tudi sestanek, ki bo v kratkem potekal na ravni kvarteta. In uh, seveda septembrski rok tudi mora biti upoštevan. Gospa Brantner, uh, eh, ko govorimo o Siriji, sicer Sirijo lahko omenim mimo grede, lahko eh, omenjala sem tudi uh, Maroko, omenjala sem tudi uh, subsaharsko področje in uh, dejansko. Kar zadeva Bahrajn, Robert Cooper se je ravno kar vrnil iz Bahrajna včeraj zjutraj kot moj odposlanec. In eh, sicer zato, da bi spodbudil ohranjanje miru in zato, da bi spodbudil dialog, eh, zato, da bi se eh, zagotovili določeni predpogoji za to. In dejansko s tem smo priznali, da ugotavljamo, da prihaja tudi določenih sprememb, ne nazadnje tudi v Turčiji. In um, moramo ugotoviti, ali to, kar počenjamo trenutno v, državah, v teh državah, če sovpada z našimi načrti. Ampak eh, ne sprejemam tega, kar je bilo povedano, da zamujamo. Ne, včasih zamujam, ampak stvari, ta tempo je tako zelo hiter, da je težko biti kos tem spremembam. Gospod Tenok. To, kar želim izpostaviti, in sicer je dvoje. Prvič, kar zadeva a, nasilje in versko strpnost, mislim, da je to dejansko povezano s tem, kar sem že večkrat povedala, kar zadeva dejansko strpnost. Izredno pomembno je, da zagotovimo, da a, pripadniki vseh verskih skupin so ustrezno spoštovani. In ne na zadnje, mislim, da sem to zelo jasno tudi povedala tudi v Egiptu mislim, da je zelo, kar pa zadeva Ukrajina, seveda a, bom obiskala tudi to državo v kratkem in mislim, da se bomo morali posvetiti tudi temu vprašanju veliko bolj, ampak a, predvsem sedaj je a, e, žoga a, na njihovi strani, v njihovem polju so a, oni sami na potezi, kar pa zadeva banki Moon, mislim, da smo vedno verjeli v to, da moramo sprožiti politični proces. Ehm, dejansko tudi banki Moon si želi eh, videti, da eh, prek političnega procesa najdemo neko rešitev za ljudi. In eh, vsekakor pa mislim, da ne smemo in da nikoli nismo šli po poti dvojnih standardov. Se pravi, da moramo uh, se odločiti med angažiranjem in osamitvijo. Vsekakor pa tukaj obstava, obstaja cel spek, spektr drugih možnih rešitev in uh, dejansko, ko gre za uh, režime, mi se raje ne angažiramo, ampak smo raje uh, za to, za, da ohranjamo določeno distanco. Uh, In včasih je torej tudi izolacija morda boljša rešitev. Kar pa zadeva vprašanje gospoda Belderja, seveda eh, soglašamo s tem, da tudi gospodarska vprašanja, vprašanje bivališč, vprašanje prehrane so vidiki, ki jih je treba poštevati pri vsem tem. Hvala lepa, zdaj pa začenjamo z drugim krogom eh, posegov. Začel bo najprej gospod Bodisna, to pa gospode Kajdar, izvolite. Monsieur, Hvala lepa, predsedujoči, gospa visoka predstavnica arabske revolucije. Nasilje k temu, da ponovno premislimo našo politiko sosedstva. Uh, Nadejamo si, da bomo tudi na tak način lahko spodbudili človekove pravice in demokracijo. Večkrat smo, moramo vedeti, da smo financirali avtoritarne režime. Zato, da ne bomo podavljali teh napak, sedaj reformiramo politiko sosedstva in gospod Fülje nam je posredoval določena besedila v zvezi s tem. Ampak vprašanje, ki se postavlja, je, kaj počenjamo do držav, ki spadajo v evropsko sosedsko politiko to, da kjer avtoritarni režim ostaja na mesto. Torej, če eh, pride do takega primera, kaj postorimo sa tako sosedsko državo, na katero smo navezani, s katero smo vezani, ki pa um, dejansko uh, onemogoči eh, demonstriranje in zatira uh, taka gibanja. Torej, ali nas podbudimo te države, da spremenijo svoj režim v smeri demokracije, ampak kaj postorimo v drugih primeroh, ali predvidevamo revizijo vseh pridružitvenih sporazumov, ki veljajo z našim južnim sosedstvom. Hvala lepa. Drugi primer sposobnosti povzemanja, zdaj pa kolegica De Kajzer. Okay. Merci, Madame la Haute Hvala, predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Naj vam čestitam za vaše delovanje, za delovanje vaše službe v okviru. Eh, tudi eh, dogodkov ob tej arabski revoluciji. Naj se vam zahvalim in hvala lepa tudi za vaš dopis eh, z pojasnili v zvezi z zadnjim, zadnjo sejo skupnega, skupne delegacije med Evropsko unijo in Izraelom. Res zelo vas podpiramo za to, da vam pomagamo, da dokažemo, da Evropska služba za zunanje delovanje je dodatna vrednost za Evropsko zunanjo politiko. Imamo dve področji, kjer eh, bi želela izraziti neko rahlo zaskrbljenost. In sicer prvo eh, v zvezi z eh, krizo, je prišla, do katere je prišlo na Japonska. Videti je torej, da da na japonskem ni pri, ob krizi na japonskem ni prišlo do uskajevanja med državami članicami glede tega, katere informacije se treba izmenjati, kaj je treba postoriti v zvezi z našimi državljani oziroma kako naj delimo te jodove tabletke, eh, kako se torej soočati z jedrsko nesrečo, kako, mm, v kolikšni miri je Evropska unija dejansko usklajevala to poseganje, kaj bi vi povedali recimo v zvezi s tem potrebom, osebnim usklajevanjem z ozirom na krizo na Japonskem. Druga zaskrbljenost pa zadeva Uh, vprašanje tega, kar se dogaja na jugu Sudana. Skušala bom povzeti, gospod predsedujoči, ampak v Južnem Sudanu, kjer je videti, da prehod eh, v smeri demokracije se ne dogaja tako zelo uh, pozitivno, kot bi si bili želeli. In, uh, Eh, recimo prišlo je do priprave nekega osnutka ustave, ampak na tej podlagi predsednik Salvakir eh, se ni tako odprl do opozicijskih strank, tako bi si bili želeli ali ne bi lahko nekoliko spodbudili eh, to, ta prehod, ki naj gre torej v pravo smer. Eh, ali ne bi morali biti nekoliko bolj elokventni v zvezi s tem. Želela bi vedeti, kako vi spremljate ta prehod v smeri demokracije v Južnem Sudanu. Hvala lepa. Sledi gospod Predana, to pa gospod Lamstvorda. Prosim vas, da se držite odmerenega časa. Eh, Doamnaștin, legată de comunicarea făcută pe 8 martie împreună cu Comisia despre parteneriatul. Hvala lepa. Eh, torej, eh, kar zadeva partnerstvo z našimi južnimi eh, sosedi, naj povem, da smo v parlamentu sprejeli ničkoliko resolucij, kjer smo zahtevali jasne kriterije za to, da bi jim zagotovili ustrezni naprednejši status. V prihodnje bi se želeli imeti jasni časovni načrt v zvezi s tem vprašanjem. Hvala lepa. Sumesk. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Lamsford, izvolite. Sagen, überrascht bin, dass die Grünen das inzwischen. Presenečen sem, da zeleni po letih in desetletjih relativnega pacifizma sedaj sproščeno sprejemajo to vojaško intervencijo. Rezultat četrtka in pred, dni predtem je v tem, da moramo bolje uskladiti svoje glasovanje. Torej, francoski neko soliranje se mi zdi, da je bilo nespremljivo, kar zadeva delovanje v eh, varnostnem svetu. Ampak to je bilo prejšnji teden. Včeraj je svet eh, soglasno pozdravil resolucijo varnostnega sveta in mislim, da je tako treba delati. Svet za zunanje zadeve je ugotovil, da so ukrepi v okviru te rezolucije nekaj, kar je treba podpreti in eh, na nek diferenciran način tudi uveljaviti. Baronica Ashton, imam dve, tri konkretna vprašanja. Gospoda Mürcerja ste postali v Bengaziji, kaj so rezultati obiska? Drugič, sklepi sveta o Bahrajnu so presenetljivi, da ne rečem zaskrbljujoči. Kajti enako krivdo pripisujejo ti sveti tako vladi kot eh, tudi demonstrantom. Bil sem brez besed, ko sem to bral. Kako lahko eh, demonstrante, ki zahtevajo demokracijo v Bahrajnu, obsodi svet, da provocirajo takšno reakcijo eh, varnostnih sil? Odgovor v zvezi s pacifizmom predajam gospe Lunoček Zelenih. Uh, Hvala, gospod predsedajoči. Želela bi se osredotočiti na Balkan. Samo eno besedo pa bi eh, rekla v zvezi s tem, kar služba za zunanje delovanje počenja v zvezi z eh, komuniciranjem z Evropskim parlamentom, ko gre za krizo v Severni Afriki. Mislim, da v tem primeru je komuniciranje bilo zgledno. Dve stvari v zvezi z Balkanom bi vas vprašala. Najprej Bosna in Hercegovina kdaj boste imenovali novega eh, predsednika vodjo delegacije. Od lanskega junija namreč nihče tam ne vodi delegacije Evropske komisije. Potem dialog Srbija-Kosovo. Rekli ste, da je to pomemben postopek. Strinjam se in upam, da bo to uspešen proces. Prvič po razglasitvi eh, samostojnosti pred tremi leti so se predstavniki ene in druge strani eh, zbrali za eno pogajalsko mizo. Ampak prejšnji teden sem bila na Kosovu. Vzdušje je tam takšno, da ljudje menijo, da bo samo Srbija profitirala iz tega procesa. Torej, kaj počnete vi, da eh, se bo stvari spremenile? Recimo dialog o eh, olajšavah v vizumskem režimu komisarka Malmström je šla sicer tja, ampak treba je začeti ljudem na Kosovo dati vero, da Evropska unija misli resno. Hvala. E kolega Atkins, na to pa kolega Pancer. Hvala predsedujoči. Baronica Ešten, mislim, da je vaše delo nemogoče, glede na to, da se v svetu zasunenje zadeve države članice enostavno ne morejo uh, dogovoriti za eno, eno linijo, za en nastop. Mislim tudi, da preveč stvari poskušate početi istočasno. Znan vam je britanski sistem. Ali ne bi bilo bolje uh, imenovati recimo 5-6 vaših pomočnikov, uh, državne sekretarje imamo v Združenem kraljestvu, ki se ukvarjajo s posameznimi konkretnimi zadevami. Ena od takih zadev je seveda Bližnji vzhod. To, kar se dogaja na Gazi in vedenje Izraela, tam je čista sramota. E, tukaj morda obstajajo nesoglasja, ampak kvartet bo kmalo zasedal in ali ne mislite, da bi bilo treba spodbuditi Evropsko unijo, da postane neke vrste aktivni subjekt, ne pa samo e, plačilna agencija, e, ko gre za razreševanje težav na Bližnjem shodu. Hvala. Panceri. Kolega Panceri, izvolite. Ne bom podajal različnih eh, komentarjev, samo ena stvar. Mislim, da nikomor ni ušla razlika med tem, da uh, moramo imeti službo za zunanje delovanje, ampak tukaj imamo bolj eh, neko skupino prostovoljcev, ki si prizadevajo. Ampak vprašanje, spošto, polno spoštovanje resolucije 1973, ampak če to presežemo, kaj bo, pos, kaj bo postorila Evropa? In drugo vprašanje, eh, evropsko delovanje, kakšne vrste delovanja želimo uh, dejansko uh, uporabiti uh, za to, da pride do ustreznega poveljevanja. Moram priznati Sarkozijo določeno trmo in pogum tudi pri doseganju ciljev resolucije Združenih narodov, ampak eh, prav gotovo me ne prepričuje uh, eh, za misel o nekem osamljenem akterju. In torej Evropa kako želi doseči ta cilj uh, in uh, tudi uh, ni, nismo videli prisotnosti arabske uh, lige oziroma Afriške unije. Mislim, da je to ključnega pomena, kajti odnos z Afriško unijo in Arabsko ligo je ključnega pomena, kajti tvegamo, da če njiju ne bo, bodo potem lahko drugi eh, akteri gledali negativno na to poseganje. To bo lahko povzročilo različne oblike tveganja, katero je vaše mnenje v zvezi s tem in kako nameravate ohranjati odnose s tema dvema pomembnima stvarnostima. Hvala lepa. Besedo predajamo gospe Hauteli, predsednici podkomisije. Komisije za človekove pravice. Hvala, predsedajoči. Dve stvari bi želela povedati. Slišali smo že, da potekajo dramatični dogodki trenutno v različnih državah. Mene najbolj skrbijo dogodki v Siriji. 20 tisoč eh, demonstrantov je tam, eh, varnostne službe so jih eh, prejšnji petek napadle in dva umorile. In na pogrebu so vojaške sile vlade tudi eh, nastopile z eh, topovi vodnimi. Kako bomo se soočili z delovanjem nekaterih držav v Severni Afriki, na Bližnjem shodu in tako naprej? Ampak kakšne bodo naše politike v prihodnosti, kar zadeva te avtoritarne režime? Baronica Ashton, kaj lahko Evropska unija naredi, da prepriča Sirijo, da naj neha uh, teptati temeljne človekove pravice svojih državljanov. Druga stvar. Zanima me, ali bi lahko v nekaj besedah opisali uh, delovanje novega situacijskega centra, SEDSEN. Kako bo ta centr pomagal pri tem delovanju? To mora postati pomemben del eh, službe za zunanje politično delovanje, ampak ne vemo, kaj bi ta eh, situacijski centr resnično naj počel. Hvala. Letos in še zadnja dva prispevka v tem drugem krogu, kolega Madlener in kolega Kampel. Madlener najprej. Najlepša hvala. Gospod eh, predsedujoči, gospa Ashton, koga vi pokličete po telefonu, če hočete izvedeti, kaj se dogaja v zunanji eh, službi v Evropi? Če sem jaz tisti, ki moram ugotoviti, kaj se dogaja, potem moram poklicati kabinet Sarkozy ali nekoga drugega, ne pa vaš. Vaša služba je pravzaprav nekaj, kar samo podvaja delovanje diplomacije drugih držav članic. Vaša služba je popolnoma nepomembna. Francozi počnejo eno, Nemci naredijo drugo, Britanci naredijo to, nizozemci se grejo pa neko četrto politiko. Torej, neke zunanje politike nimamo. Vi ste edini človek, ki morda pri tem trpi. Zakaj trpite? Zato, ker naši davčni zavezanci eh, z milijardami eh, financirajo vašo nepotrebno službo in eh, vaše mesto. Če govorimo o Afriki, o problemih v Afriki. Jemen je videti, da sedaj prevzemajo islamski teroristi v svoje roke. Neke vrste Afganistan tam nastaja, se bojim. Kako vi vidite sploh prihodnost Jemena? če vas smem kaj vprašati. V barbarski severni Afriki, kaj se dogaja? Ja, gre za vojne razmere, gre za fašistične islamske režime, ki se tam razvijajo, ki se hočejo ločiti od posvetnih oblasti in organov kako lahko sedaj to zaustavimo, kako naj se tam organizirajo volitve, kaj boste vi naredili, da bodo v državah, kakršna je ta, kjer imamo fašistične islamske režime, prišli do malo bolj uh, zahodnjaško usmerjenih navad. Gospod Campbell. Na zadnjem sestanku ste rekli, da ima vaša služba samo 50 odstotkov britanskega foreign servisa, ampak imate eh, več kot 100 več eh, uslužbencev, kakor eh, zunani minister Združenega kraljestva William Hague in tako naprej in tako dalje. Torej, zaradi 54 novih veleposlaništev Evropske unije po vsem svetu naj bi bili posod prisotni in ljudje začenjajo sedaj potovati na vedno bolj oddaljene kraje. Eh, po drugi strani pa mi moramo tukaj v Evropi varčevati. Nekaj vprašanj. Prosim, če nam lahko vrnete denar. Naše eh, davke lahko mi bolje porabimo. Drugič, ta služba ni postala verodostojna in to ne v Egiptu, ne v Libiji, zakaj jo sploh še naj v prihodnosti podpiramo. Hvala. Besedo predajamo visoko, visoki predstavnici baronici Eštonovi. Prisluhnili bomo s, s pozornostjo. Deset minut imate na voljo. Dobro, hvala. Naj začnem s prvim vprašanjem gospoda Bardesa. Kaj bomo naredili, ko se je treba soočiti z avtoritarnimi režimi in ali je treba proces, ki smo ga ubrali, na novo zastaviti. Prej sem vam že povedala nekaj v zvezi z vprašanjem, ki se je sedaj postavilo, kdaj se angažiramo, kako se angažiramo in kako svojo prisotnost in angažiranost spremljamo. Celo vrsto stvari tukaj lahko naredimo ne smemo nikoli podcenjevati moči Evropske unije v očeh teh držav, v katerih teče tukaj razprava. Vsaka beseda, ki jo izrečemo, vsaka eh, moja izjava in teh je kar veliko, je predmet eh, natančnega branja in proučevanja, ko gre za tudi te režime. Potem gospodarske sankcije, njihov učinek so namenjene ne navadnim prebivalcem, temveč režimom, eh, gospodarskim subjektom in tako naprej. Ampak vseeno, načelo, ki mora veljati, je, da se tam, kjer se lahko angažiramo, moramo angažirati, da dosežemo eh, spremembe. Od izolacije kot enega ekstremnega ukrepa do sodelovanja eh, uporabljamo, kadar je potrebno. In mislim, da je ta služba kar v dobri kondiciji. Gospod Kajzer, Japonska. Mislim, da smo se dobro odzvali, ko smo ponudili takoj pomoč Japonski. Nekatere ponudbe japonska vlada najprej ni potrebovala, potem smo nekatere ponudbe skupno, formalno ponudili in mislim, da smo tukaj na pravi poti. Japonci potrebujejo pomoč, da bo lahko sami sebe organizirali in delali na terenu, zlasti na tistih območjih, ki so najbolj prizadeta, da bodo lahko sami sebi najbolje pomagali. Kristalina Georgijeva dela na tem. Potem usklajevanje med državami članicami. Še vedno smo v sistemu rotirajočega predsedstva svetu EU in Mačarska se mora sedaj soočati z ogromno odprtimi vprašanji. Zaenkrat dobro dela. Se lahko delovanje izboljša? Lahko. Jutri bo komisija tudi proučila to pomoč Japonski. Je pa tukaj seveda treba izboljšati naše usklajevanje v Bruslju smo vse eno podprli predsedstvo, mačarsko predsedstvo pri usklajevanju. Je pa res, da na začetku to ni enostavno in imate prav. Sudan. Imamo novo strategijo, na kateri sedaj gradimo. Eh, razvojna pomoč, preprečevanje eh, konfliktov In seveda moramo spodbuditi varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sedaj moramo na nek način najti ravnotežje med tistim, kar počnemo na severu in na jugu. V Darfurju sem tudi bila in naše enote in enote Afriške unije tukaj resnično delujejo. Roadmap oziroma časovni načrt. Ta seveda razvijamo. Sosedsko politiko moramo dobro uravnotežiti. Ko bomo enkrat imeli ta časovni načrt in v tem načrtu bomo imeli posamezne točke, s pomočjo katerih bomo razmišljali, kje smo bili uspešni in kako nam bo pomagal delati bolje v prihodnosti. V Egiptu sem se pogovarjala z ministrico za načrtovanje, z predsednikom vlade uh, in tako naprej. Tam smo poskušali ugotoviti, ali sm, vemo, kaj potrebujejo in ali to, kar potrebujejo, zagotavljamo. Nekaj veste, vzajemna odgovornost je tukaj eh, najbolj pomembno načelo. Moramo ugrad, eh, financirati z denarjem razvoj demokracije, ampak istočasno moramo tudi drobno gospodarstvo podpirati. In prav je, da ga čim bolj učinkoviti moramo biti, ampak moramo biti tudi zahtevni. Hočemo ljudem dati možnost, da to, kar je na voljo, izkoristijo čim bolj učinkovito. Gospod Lamsdor, moj odposlanec je šel v Bengazi. Na kaj je naletel tam? Nekatere skupine ljudi tam so natančno vedele, da hočejo demokracijo in da hočejo svobodo. Ugotovil je, da so odločeni prebivalci v Bengaziju izkoristiti to priložnost za spremembe, ampak to je bilo še preden se je začel konflikt, preden je bil Gaddafi blizu Bengaziju. Torej, kar zadeva prihodnost, so se deveda sedaj ljudje nekoliko nemirni. Preverjal je tudi vire, ki jih imajo ti ljudje, pogovarjal se tudi z Mednarodnim odborom Rdečega križa in drugimi organizacijami in na tej podlagi pripravljamo bolj dolgoročne predloge o tem, kaj bo potrebno, da tudi na vzhodnji meji Libije podpremo napore eh, pomoči tem eh, beguncem in da podpremo tudi eh, prizadevanja za demokracijo. Kaj pa reprezentativnost nacionalnega prehodnega sveta v Libiji? Kako ga ocenjujete? Svet ima 31 članov, nekateri so predstavniki režima, ki so prebegnili k demonstrantom, nekateri so uh, iz Libije same, nekateri so prišli iz uh, eh, eksila, vendar morajo oni sami se odločiti, torej prebivalci Libije in državljani Libije, koga želijo, da jih vodi. Sir Robert, ja, ti državni sekretarji naj, ali moji namestniki, ki naj bi vsak svoje področje eh, pokrival. No, nekateri britanski kolegi, vendar ne iz vaše politične stranke, bi bili eh, zgroženi, če bi jaz to predlagala. Gaza, Bližnji vzhod, veste, kako mi je blizu Gaza, kako se zauzemam za podporo eh, na podporom, da bi dobili dostop do gaze, da bi lahko gospodarstvo tam podprli, ker vem, kako je to pomembno za prebivalce gaze. Tudi eh, napade, ki prihajajo iz gaze, moramo ustaviti. Vse, kar se da, moramo narediti, da bi odprli gazo. 5,5 milijonov evrov je sedaj predlog, da ga. Ki, za, za investicije v infrastrukturo, da bi uh, Karim Šalom odprli, da bi nekatere druge mene prehode lahko odprli in tako naprej. Pripričana sem, da moramo več narediti, da bodo ljudje v Gazi dobili neko možnost, neko perspektivo za prihodnost, zlasti mladi. Gospod Panceri, Afriška unija je pomembna. V petek se bo sestala, z njimi sem v stiku in seveda Afriška unija in Arabska liga sta zelo pomembni, to so pravi partneri. Gospa Hautala, kar zadeva Sirijo, dogodki me skrbijo. Vse več je nasilja v mestih, bolje je angažirati se tam, kot izolirati ljudi, se mi zdi. Tudi tukaj velja to načelo. Bomo pač morali v naslednjih nekaj urah videti, kaj se dogaja. Situacijski center, to je neka vrsta kombinacija idej. Hitro lahko dobimo predloge vseh nas in podatke o tem, kar se dogaja nekje na terenu, lahko opozarjamo na dogodke, ki se odvijajo in lahko tudi opozarjamo tiste, ki so pristojni za to, Eh, na nevarnosti oziroma na krizo, ki se zna pojaviti, ko je treba odločati. Gospod Madelener, z vami se enostavno ne strinjam. Ne vem, kaj drugega naj še rečem. Po eni strani pravite, da uh, zapravljam čas, po drugi strani pa me sprašujete, kaj delam na tem, onem in tretjem področju. V Jemenu je res trenutno položaj zelo težak. Tukaj se z vašo analizo strinjam. Uh, ampak se zunenim ministrom sem se pred nedavnim sestala in eh, predsednik Salej opisuje opozicijo kot eh, neke eh, divje demonstrante. To seveda pomeni zelo problematično situacijo. Ne gre za to, kaj jaz počnem ali vi, ampak spoštovanje Evropske unije je, in ogled lete je nekaj, česar ne smete pocenjevati. Cela vrsta držav je, ki se spoštovanjem gledajo uh, v Evropsko unijo. Zato moram reči, da sem dosti krat počaščena, da lahko to počnem. Gospod Badamam. 200 tisoč evrov nisem uh, namenila tem uh, voznemu parku v veleposlaništvih Evropske unije to ne počnemo tako hitro. Veste kaj? Vi samo eh, berete časopisne članke, ampak jaz bi pričakovala, da ste bolje informirani, da boste vedeli, kaj je res in kaj ni res, da boste znali reči bobo bob. Seveda ste lahko proti temu, da ima Evropska unija ljudi, ki zastopajo 27 držav članic v 27. Eh, veleposlaništvih. Ampak to nič ne zmanjša naporov Britanije, nizozemske, ko gre za bilateralne stike. Ampak to je pomembno za navezovanje in razvijanje stikov s temi državami. Ustrezna sredstva morajo te, ta veleposlaništva ali delegacije imeti in mislim, da je to v teh težkih časih še zlasti nujno. Če sedaj v svetu, ki se hitro spreminja, ne bomo investirali v naše ljudi, ki delajo na terenu, bomo nekoč plačali visoko ceno za to in mislim, da je to dobra naložba. Hvala. Tretji krog eh, vprašanj. Kolega Landsbergis, minuto in pol vas opozarjam, eno vprašanje postavite. Nič več in ne bom več tudi eh, dopuščal eh, posegov kot prosti poseg kolege Lambsvrtva. Hvala. Gospa podpredsednica, gospa visoka predstavnica, hvala, da ste prišli k nam. Vprašanje v zvezi z Libijo. Vi osebno in v imenu Evropske unije ste ugotovili, da je Gaddafijev režim izgubil vso legitimnost, potem Povejte, kaj mislite o pobudi Rusije, da bi posredovala v pogajanjih in da bi vrnila del legitimnosti Gaddafiju kot eni od pogajalskih strani v tem konfliktu. In med kom se bodo, bodo potekala ta pogajanja? Ali imate drugo vprašanje več podatkov o tem, kakšno je stališče v zvezi s tem vprašanjem? izjemne države v Evropski uniji, ki ne podpira Evropske unije v Združenih narodih. In kaj mislite o pogajanjih med Tripolijem in Bengazijem, če to lahko povzroči de facto delitev Libije z domnevnim ciljem, ki ga ima nekdo, da pride tam do neke velike zamrznjene države, tokrat v Severni Afriki. Hvala, kolega Kopa. Naslednji pa gospod Vodc. Kolegica Kopa. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Ali se lahko vrnem na Libijo? Strateške analize tega, kar se dogaja v Libiji, nimamo. Nimamo pa tudi uh, neke analize, ki bi nam omogočila oblikovati ustrezno stališče v Evropski uniji o tem. Od začetnih demonstracij smo šli potem skozi različne faze kršitve človekovih pravic, potem eh, teptanja demokracije, mnogih stvari, s katerimi se ne strinjamo. Ampak kakšen je naš vojaški cilj? Ali želimo, da o Gaddafi odide, da pride do konca tega konflikta? Ali obstajajo kakšni kanali komuniciranja z Gaddafijem danes? Trenutno je Evropska unija na nek način stisnjena med politiko NATO na eni strani in politikami držav članic na drugi. In tretjič, gospod Popovski nam je v odboru za zunanje zadeve danes dopovdne povedal, da a, ima komisija načrte za Libijo oziroma da pripravlja načrte, ni pa nam povedal, zakaj točno gre. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Watson in potem kolega Andorakis. Gospod Watson. Hvala, gospod predsedujoči. Čestitam visoki predstavnici k velikim dosežkom glede na zelo težko situacijo, v kateri je. Tri vprašanja imam, sa se nanašajo na Libijo. Prvič, visoka predstavnica, po pozivu Arabske lige da vzpostavimo režim prepovedi letenja in potem, kar je Amir Musa rekel, kako mislite, da namerava Arabska liga ukrepati v prihodnosti. Zlasti me zanima, kaj je z civilnim prebivalstvom v Misrati, ki ga ogroža Gaddafi. Ali se vam zdi, da je Gaddafi res lahko legitimna tarča napadov? Drugo vprašanje. Na svetu za zunanje zadeve včeraj so razpravljali o tem, kaj bi lahko bil končni cilj naše intervencije, poseganja. Zanima me, kako bi vi ta cilj, morebitni cilj, opisali. In tretje vprašanje. Združene države so prenesle nadzor nad misijo na druge. Na, kdo naj bi ta nadzor nad misijo prevzel? NATO? Eh, ne vem, francosko-britansko povalstvo ali morda celo nekdo tretji. Hvala. Gospod Ankorakis in potem gospod Van Orten. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Koalicija voljnih je pravzaprav se ponovno spustila v avanturistične napade Libije. In zato me zanima, kako je resnično sklepal svet 11. marca, ko je razpravljal o tem. Ponovil je tisto, kar je NATO ugotovil 10. marca, ko gre za intervencijo v Libiji. Moje vprašanje, gospa Ešton, je naslednja. Ta vojna je po mojem mnenju popolnoma nezakonita nezakonita, tudi se stališča filozofije Kanta, ki pomeni, da bi to bombardiranje morali takoj uh, končati, kajti gre za imperialistično vojno, ki se sedaj vodi tam. Res je, ta režim krši človekove pravice, jih je kršil, ampak neka od eh, študij v Oxfordu in, in v dru, drugih univerzah ugotavlja, da se podobne stvari dogajajo v Jemenu, v Bahrajnu, ampak tam pa ne predvidevamo, ne vem, britanskih letal, ki bodo bombardirale Jemen, Bahrajn ali podobno. Belgijski minister za obrambo je včeraj izjavil, da obstaja možnost vojaške intervencije v Libiji. Ampak sam sprašujem natančno to, ali se bo to res zgodilo ali ne. Gospod Van Orden, naslednja ja pa bo gospa Greistofler. Hvala, gospod predsedujoči. Očitno je napočil trenutek solidarnosti, ne pa neke, nek trenutek uveljavljanja eh, institucionalnih eh, ambicij EU. Eh, e Morda je služba za zunanje delovanje tukaj nepomembna, ampak Evropska unija lahko deluje in sicer kako? Zagotoviti Turčiji, da jo želimo imeti v Evropski uniji in jo podpreti. Drugič, spodbuditi je treba angažiranost arabskega sveta in tretjič, gospodarska podpora je potrebna, ker so sredstva omejena pa je treba vedno povdariti, da 16 milijard eh, je v severnoafriška gospodarstva vložila Evropska unija zadnjih 15 letih. In končno, gospa Ashton, kako boste spremenili pristop eh, Evropske unije, ker sedaj iz teh investicij nismo še ničesar dobili? Rekli ste, da ste zelo zaposleni morda bi nekoliko svoje področje interesov skrčili in se osredotočili samo na eno ali dve področji. Kar zadeva davke, pozabite na avtomobile, ampak 8,6 milijonov evrov je pravkar eh, šlo v javni eh, razpis za konsultante za stike z javnosti Evropske unije. Hvala. Kreisdorfler in potem Galer. Kolegice in kolegi, revolucionarni procesi imajo neprijetno značilnost, da so pač je konec nepregleden in da človek ne ve, kaj se bo zgodilo na koncu. Dosti krat se ne zgodi to, kar smo želeli. Tudi Evropski uniji se dosti krat tako eh, dogaja. Kolega Graf Lambsdorff je omenil mm, argumente Eh, ministra Westerveleja. No, on je morda nekoliko pretiraval, ko je našteval vse, kar je potrebno, da dobimo ustrezni mandat za eh, poseg v tujini. Mislim, da tako ne funkcionira vse skupaj. Vprašanje imam za vas. Kako bomo sedaj se vedli v Bahrajnu? Uh, nekaj eh, ljudi so tam že pobili, demonstrante preganjajo. Peta ameriška flota je zasidrana tik pred Bahrajnsko obalo. Kaj se bo zgodilo? In še nekaj v zvezi z nekaterimi pripombami, ki smo jih danes eh, slišali. Veste, demokracija je lep sistem, ampak včasih človeka boli, ko mora slišati toliko neumnosti, ki smo jih danes popovdne morali poslušati. Obžalovanja vredno je, da je raven razprav v tem parlamentu nekaj, kar uh, pada. Ampak v koncu koncu si moramo pogledati oči, si smo mi krivi za to. Hvala. Sedaj pa kolega Galer in potem gospod Kelam. Hvala lepa. Kar zadeva humanitarne potrebe v Libiji, ste omenjali misijo gospoda Vjocova okoli eh, Bengazijo verjetno bo potrebno kar nekaj dejavnosti izvesti. Ali moramo vzpostaviti posebno humanitarno misijo znotraj Libije in ali bi to misijo morali zaščititi z vojaškimi sredstvi? To je bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje se nanašalo v Ukrajino. Rekli ste, da ste tja šli. In eh, prosil bi vas, da se ne osredotočate v svojih razpravah samo na prosto trgovinski sporazum, ampak Eh, pogovarjajte se tudi o kršitvi eh, demokratičnih svobod in pa o eh, zatiranju, ki ga izvajajo vse strukture. Takšno vedenje ne more biti kompatibilno z tesnejšimi vezmi z Evropsko unijo. Hvala lepa. Grazie, la parola. Hvala lepa. Besedo ima kolega Kelam, potem pa kolegica Gomeš. Hvala lepa, gospa Ashton. Pred dvema tednoma je Evropski parlament pozval eh, vas, da se oblikuje eh, skladna politika in eh, svoje delo opravljate dobro v tem zadnjem času. In strinjam se, da ne gre samo za problem koordinacije, ampak gre za razhajanja v stališčih vlad držav članic. Ampak vseeno, ali bi lahko oblikovali kakšne zaključke na podlagi te eh, eh, afriške krize, da bi ta politika temelječa na eh, vrednotah postala bolj realistična, glede na to, da je toliko več popraševanja po demokraciji in spoštovanju človekovih pravic v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. In ali bi bili pripravljeni pripraviti dolgoročni pristop? Eh, za vse avtoritarne režime, tako kot se je naredilo za Libijo. Na podlagi dejstev, kot je rekel kolega Branter, potrebujemo proaktivno zunanjo politiko, ne potrebujemo politike, ki bi se le odzivala. In potem eh, pokazalo se je v praksi, da eh, so spremembe možne, da je mogoče kaj narediti za demokracijo in vladevino prava. EU danes bolj spoštujejo zaradi njenih vrednot, kot pa zaradi njene real politike. Hvala lepa. Hvala. Hvala, s tem zaključujemo tretji krog eh, vprašanj. Za deset minut predajamo besedo gospe visoki predstavnici. Ne, um, predsedujoči se oprošča, imamo še eno govornico, gospod Gomeš. Hvala lepa, tudi sama. Eh, pozdravljam eh, interakcijo s Severno Afriko preko veleposlanika Vimona. In žal mi pa je, da se ni EU bolj mobilizirala za uvedbo prepovedi letenja, čisto iz humanitarnih razlogov. Vem, da lahko rečemo, da eh, države članice se niso strinjate. Ja, ampak lezbinska pogodba vam je prav gotovo dala pooblastila, da predstavite pobude in da države članice postavite pred eh, takšno izbiro. Kako grozen je stavek, ko se demonstratorje enači z opresorji. In šokirana sem bila, da ni nekjer omenjena savska vsega, Arabija pri zatiranju ljudi v Bahrajnu in to nam ne daje eh, dobrega imena v arabskem svetu. In potem tretja stvar, seveda razumem te predloge v zvezi z novim maršalovim načrtom 3M in tako naprej, ampak rekli ste, prihajate iz Egipta in v Egiptu na Evropo ne gledajo ravno naklonjeno, kajti menijo, da smo do konca podpirali Mubaraka. In Tisto, kar je pomembno za ljudi, je demokracija, eh, pravna država, človekove pravice in tukaj potrebujemo ustrezno politiko informiranja. Hvala lepa, sedaj pa res imate besedo. Najlepša hvala. Gospod Landsberg, eh, postavili ste vprašanje v zvezi s legitimnostjo Gaddafija in pa ruske pobude. Ne vem, moram priznati, da da ne vem, kakšna naj bi bila ta ruska pobuda, ampak prav gotovo lahko potrdimo, da je legitimnost izgubil. In zaključek, ki ga iz tega lahko potegnemo, je, da eh, lahko ljudje izvolijo novo vlado v Libiji. In ne želimo biti priča zmrznenemu konfliktu v tem delu sveta, ampak želimo državo, ki bi bila povezana, ki bi bila eh, eh, stabilna in o tem govori tudi rezolucija Združenih narodov. Komunikacijski kanali, eh, rekli ste, da je EU nekako eh, stisnjena med različne politike in kaj bi bilo previdnostno načrtovanje. Na, previdnostno načrtovanje, prudent planning, je izraz, ki naj bi pokril več različnih možnosti. Eh, kar hitro smo priznali, da mora EU biti pripravljena eh, ukrepati na način, za katerega bi se odloči. In potem v tem načrtovanju pa naj bi preučili različne možnosti, kaj narediti v smislu pomorske podpore. Tu, so, eh, tu sta bili dve eh, izhodišči. Eno se je nanašalo na podporo ljudem, ki bi želeli iz Libije, pa drugo na podporo na morju. Potem NATO prav gotovo se ukvarja z pomorskim nadzorom in preleti nad morje. In, in eh, ravno tako je potekalo črtovanje v zvezi s prodorom v Libijo z juga. Torej več možnosti evakuacije, masivne evakuacije, kaj narediti za velikimi številmi ali eh, beguncev na mejah, kako ljudi spraviti domov, ljudi, ki niso EU državljani, eh, potem veliko egipčanov je bilo tam in tako naprej. Veliko različnih načinov je, na katere lahko zagotovimo pomoč, eh, vključno z različnimi sredstvi, eh, tudi vojaškimi. In 27 držav konec koncov odloča da, eh, o tem, eh, o tem govori Lizbonska pogodba, mi načrtujemo, mi pripravimo koordinacijo, države članice so pa tiste, ki eh, o tem odločajo na ravni Evropskega sveta, sveta za zunanje zadeve in eh, odbora za zunanjo politiko. Eh, in gospod Watson. No, no, no, no, no ne morem sprejeti. Gospod Watson mi je postavil vprašanje o komunikacijskih kanalih z Libijo, ste menili. Nobenih takih kanalov trenutno ni. Eh, poteka pa korespondenca, eh, vse predstavniki režima Eh, Združeni narodi dobivajo predvsej takih sporočil. Sedaj pa vprašanje, kako stopiti v stik z ljudmi, tako da bodo oni lahko vsi zgradili prihodnost, ki jo eh, želijo. To je največji izziv. To so ta tri vprašanja. E, Arabska liga. Oni so bili v soboto prisotno, so del komunikeja. Z Amorje Muso sem se pogovarjala, odnosi so dobri. Eh, ti odnosi potekajo že od začetka mojega mandata, veliko krat se pogovarjava in zelo tesno sodelujeva tudi na področju načrtu za prihodne, kajti jaz priznavam pomen Arabske eh, lige. Seveda on je predsedniški kandidat eh, za predsednika Egipta, ampak skupaj vse eno oblikujeva dolgoročno prihodnost. Potem ste me vprašali, kakšen je cilj cilj je omogočiti Libicem, da demokratično izvolijo vlado, ki si jo želijo. Z Libici smo se pogovarjali na različnih krajih eh, izven Libije, pa tudi znotraj Libije. In to eh, kaže, da si ljudje res želijo tega. In poskušali bomo zgraditi postopke, ki bodo to omogočali in vloga EU bo tu pomagala. Potem prenos od ZDA, tako kot jaz razumem stvari, mi se pogovarjamo za NATO, NATO dela svoje načrte, ne vem, kdaj bo do tega prišlo, oni bodo odločilo. Ampak mi smo se pogovarjali za NATO in na podlagi teh razprav lahko rečem, da bo NATO tisti, ki bo povedal, kdaj to bo. Gospod Angorakis, rekli ste, da so Eh, pogoji eh, z dne 11. marca enaki pogojem eh, z dne 10. marca. Ne, tega ne sprejemam. Tisto, kar daje legalnost posegu, je rezolucija Varnostnega sveta Združenih narodov. Pogoji so bili določeni in so bili tudi izpolneni. Na tej podlagi je stekla akcija. Seveda, Eh, spoštujem pravico vseh držav, da odločajo, kaj hočejo narediti. Resolucija je šla skozi in nihče ni glasoval proti. Gospod Van Orden, Turčija. Absolutno se strinjam z vamo. Turčija je res kritična partnerica in res si želim, da bi Turčija postala en, da, eh, en dan članica EU. Vedno sem to verjela in vedno bom to verjela, kaj ti delo se Turčijo kot strateško partnerico partnerico je izjemno pomembno. Veliko svojega časa sem preživela z njimi, ravno zato, ker Turčija igra tako pomembno vlogo. In eh, tu je tudi zelo pomembno vprašanje, da zagotovimo podporo arabskih držav oziroma angažiranost arabskih držav in pa zagotoviti najbolj eh, ekonomično uporabo eh, našega denarja. Ne morem sprejeti trditve, da. Eh, s, je bilo vse, kar smo doslej naredili za manj. Ne, jasno je, da civilna družba meni, da lahko naredimo več, ampak naredili smo kar nekaj. Gospodarska pomoč je zelo pomembna. Torej, ne sprejemam trditve, da je vse bilo zapravljeno, ampak vedno lahko eh, poskušamo stvari izboljšati, kaj ti gre za davkoplačevalski denar in zato mora ta denar eh, koristiti ljudem Evrope, tako da bodo videli eh, možnosti gospodarstvo. Eh, gospodarske priložnosti. Potem ste mi postavili vprašanje v zvezi z 8,6 eh, milijonov, kolikor vem, gre tu za petletni okvirni sporazum za vse zunanje vidike tega, kar EU dela. Precejšen del tega denarja pa je eh, podpreti zunanjo politiko. In previdni moramo biti, ko citiramo številke, torej teh 8,6 ni za zunanjo eh, službo. In gre za petletno pogodbo, ta naj omogoči, da bomo lahko tudi objavljali stvari, to je pomembno tudi za delegacije, ampak to je eh, petletno obdobje in mislim, da bomo vrednost za svoj denar dobili. Eh, Bahrajn zdaj. Srečala sem se z delegacijo kraljevine Bahrajn dvakrat v zadnjih desetih dneh. Potem sem se srečala tudi z nekaj ministri, šla sem tudi v Saudsko Arabijo. Gospod Lamsburg me je vprašal, kakšni so zaključke v zvezi z Bahrajnom. Voda, dotiče mi, zelo nas skrbi, situacija, eh, vloga eh, različnih služb, stvar ne sme postati nasilna. Poskušamo ugotoviti, kaj lahko naredimo, da podpremo dialog brez predpogojev. To je možno doseči. In Robert se sedaj ukvarja se s tiki, tako da mu videli, če lahko pomagamo. Zato gre tudi pri naši službi, da preprečimo konflikte, da poskušamo delati z ljudmi, da jim pomagamo. Ampak to je pomembno vprašanje, prav. Gospod Gala, civilne misije in v Libiji, e, zaščita z vojaškimi sredstvi, ja. Moramo pa upoštevati sredstva, ki jih imamo. In prej sem rekla, če želimo stvari oziroma ljudi evakuirati, moramo tudi uporabiti vojaška sredstva. Zagotoviti moramo seveda, da ustrezno uporabljamo ta sredstva, ne smemo pa mešati stvari pri civilnem delu, recimo, da se pomaga pri evakuacijah to moramo narediti tako, da to ni vojaška intervencija, da ne izpade kot vojaška intervencija. Uh, To je del tudi našega načrta in strinjam se z vami v zvezi z Ukrajino. Treba je zagotoviti, da bodo nekoliko več naredili za demokracijo in svoboščine. Jaz sem sama razočarana, da se stvari ne premikajo hitreje. Mislim, da bi se morale. Gospod eh, Kelem, proaktivna zunanja politika, s tem se strinjam, to sem tudi napisala v svojih člankih. Poskušala sem opisati, kako. Uh, dosegamo napredek. To niso najbolj glamorozne stvari, ampak so najbolj pomembne. In proaktivnost je ravno to, pogovarjati se z vsemi temi državami. Z Jordanijo recimo. V Jordaniji imam uh, svojo ekipo. Pogovarjati se treba o političnih reformah, o gospodarskih reformah. Potem imam ljudi, ki se pogovarjajo z Bahrajnom. Treba je sodelovati z državami. Želimo demokracijo in svobodo, ne želimo pa kaosa. Uh, želimo, da bi ljudje to lahko na eh, gladek način doseže. No, gospa Gomeš, ne strinjam se s tem, kar ste rekli o podobi EU v Egiptu. Tam sem bila kar ne, nekajkrat. E, ehm, pozicijske stranke so bile zelo neposredne z, z mano, mladi še bolj in to je čisto v redu. Ampak mislim, da vsi priznavajo, da res odkrito poskušamo pomagati e, Egiptu v prihodne. In Mislim, da je v tolikšni meri priznavajo, da EU skuša odigrati svojo vlogo. In še enkrat, te države pripadajo ljudem in ti ljudje morajo odločati o njihovi prihodnosti. V redu, hvala lepa. Zdaj pa še zadnji krok. Besedo predajamo podpredsedniku uh, parlamenta Rovčeku, na to pa sledi kolega Kukan. Gospa Ashton, naj nekoliko razširim vprašanje Bahrajna na eh, eh za ljudske države, svet za ljudskih držav. In a ni prav, da oblikujemo tudi strategijo do teh držav, ko govorimo o južnem sosedstvu, govorimo o razvoju in o denarju, ampak ko gre za zalivske države, ne potrebujemo denarja, tam je ogromno denarja. Oni podpirajo Eh, prvo ligo v Angliji, ampak tam ni demokracije. In ko ste čisto prav povedali, potrebujemo demokracije, kajti brez demokracije ni stabilnosti. Ali ne bi mogli skupaj z eh, zaljivskim svetom za sedelovanjem oblikovali evolucijsko strategijo, kjer bi zaščitili svoje varnostne interese, svoje poslovne interese, In mislim, da je to v interesu vseh, da, da razvijamo tako več eh, svobode, več odprtosti, več demokracije. Drugo vprašanje, ali lahko sodelujemo pri tem projektu tudi s Turčijo? Turčija je že bila omenjena, Turčija ima ogromen vpliv tam, Turčija pozna regijo in tudi v interesu Turčije je. In sprašujem vas, ali lahko s Turčijo sodelujemo. Ku... Hvala lepa podpredsednik, zdaj predam besedo gospodu Kukanu, na to pa bo gospod Arlaki na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa baronica, najlepša hvala za vaše delo in najlepša hvala, da ste prišli k nam. Moje vprašanje se navezuje na vprašanje gospe Lunaček o Kosovo. In gospa Lunaček zelo nestrpno pričakuje na odgovor. Samo dejstvo, da se je začel dialog med Belgradom in Prištino. To sicer ni uspeh, ampak je definitivno pravi korak v pravi smeri. Moje vprašanje je, kako gledate na prihodnost teh eh, pogovorov in prebral sem, da je bil povabljen tudi gost iz zunanjega ministrstva eh, ZDA. Ali bo ta format ostal, ali boste povabili več gostov? Mislim, da je eden več kot dovolj. Kaj torej vi mislite o prihodnosti teh pogovorov? In drugo vprašanje. Kakšno je vda še mnenje o odnosu, eh, pardon, o otvoritvi raz, eh, razgovorov s kosovskimi organi o lažjem vizovskem režimu. Hvala lepa, kolega Šake. Eh, Hvala lepa, samo dve vprašanje imam za vas in me zanima vaše mnenje. Zanimajo me alternativni načini interveniranja v trenutni krizi v Severni Afriki. Ta maršalov načrt je prav gotovo dobra ideja, ampak tu gre za več sredstev, 10 milijard evrov, pa toliko držav, ja nekaj od teh držav je tudi bogatih. Meni se to ne zdi kot nekaj, kar bo imelo res eh, učinek. Ali ne bi mogli razmisliti o drugih načinah, kako izkoristiti druge vire, lokalne, lokalna sredstva, prvič. Vprašanje zasega sredstev zasega sredstev, ki, eh, torej ta sredstva so v tujini, v tujini so jih akumulirali ti tirani in njihove mreže, ampak da bi to naredili, to je že težko. Tu potrebujemo multilateralne instrumente, kajti če bomo to pustili pobudam posameznim državam članicam, ne bomo prišli nikamor. Drugo vprašanje pa je, kako dobiti še več sredstev. In sicer oborožitev Eh, na Bližnem vzhodu in v zalivu. To je najbolj eh, oboroženo območje na svetu. 50 eh, milijonov vojaških sredstev je osredotočenih samo na 4-5 držav in te države bi vsa, vso to orožje lahko uporabljali na napačen način zakaj ne govorimo o 50 odstotki zmanjšanja oborožitve in bi se tako prihranjen denar lahko naložil v posebno sklad, ki bi bil potem namenjen razvoju. Hvala lepa. Blair. Zdaj pa kolegica Šakena, to pa Nibler. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobrodošla, gospa visoka predstavnica. Cenimo vaše neumorne napore v teh eh, spremembah in eh, veseli smo tudi ambicije. Mislim, da mora vse te ambicije spremljati tudi ustrezna akcija, kar zadeva Iran. Tu, sledi, eh, tu sledite tudi pozivu Evropskega parlamenta, ampak treba je delati tudi v interesu eh, Irancev in zato je potrebno eh, sprejeti sankcije. Kdaj bo seznam na voljo, je moje vprašanje. Kako ocenjujete vlogo Irana v tej regiji, glede na vse nemire, zlasti zadnje dni v Bahrajnu? Hvala, kolega Nibler. Hvala lepa, gospa Nibler, na to pa gospod Šulc. Najlepša hvala, gospa podpredsednica, tukaj le sem. Hvala torej, da ste prišli k nam. Nekateri so že omenili Bahrajn, in eh, politiko na arabskem polotoku. Kolegica Kreisel Dörfler vas je vprašala, kaj je naša politika, kaj je naš cilj, kaj je naša strategija, da bi dosegli ta cilj v Bahrajnu, kaj počenjamo tam. In vi ste v odgovoru rekli, da ste govorili z kraljem in z dvema ministroma. Dovolite, ampak to ni noben odgovor, to ni dovolj. Tako kot mnogi drugi v tej dvorani, vas eh, prosim naslednje. Formulirajte evropsko politiko, kakršna bo, tako da se bomo potem skupaj dokopali do neke strategije za doseganje ciljev. In sicer za celotno reginjo, regijo, gospa podpredsednica, ne gre samo za Bahrein, gre tudi za Jemen. Sama sem zelo zaskrbljena, ko vidim, da vlada Bahrajna pozavi savdske enote, telepov marširajo v državo. Treba je imeti bolj natančno analizo situacije, kakšen bo naš odnos do Irana. Ne morete kar tako z nekim eh, kratkim eh, pogovorčkom z dvema ministroma opraviti zadevo. Prosim, odgovor na to. In v Libiji, dovolite, je vojna. To je sosednja uh, regija Evropske unije. Že eno ted, en teden tam vlada vojna, mi pa se pogovarjamo o humanitarni pomoči. Z vso skromnostjo vas prosim, da prevzamete vodilno funkcijo. Prosim, da ne čakate na to, kar vam bodo nekatere države članice povedale. 27 držav članic, 27 ministrov za zunanje zadeve, vsi imajo svoje stališče. Poskušajte najti evropsko evropsko stališče in potem prepričati ministre o tem, kaj je cilj Evropske unije in kako ga bomo dosegli. Hvala. Pregovoril bo kolega Šulc, na to pa kolegica Ljuzing. Kratek in zapoznel pogled. Kolega Langsdorf je opisal premik nemških eh, stališč od nekega pacifizma do eh, vojaškega posega kot ultima racijo. To, to je bilo stališče nemških liberalcev, samo mimo grede rečeno. Ampak, veste kaj, ogromni izzivi so sedaj pred nami, od vas pričakujejo ukrepanje, po drugi strani pa moram priznati, da je vaše delo ogromno, da se resnično dobro angažirate. Če sedaj levičarji govorijo o imperialističnih intervencijah in kot je rekel Putin, vojaški pohod NATO, v resolucija 1973 vendar malce drugače govori o tem. Za razliko od Rusije, ki resnično ima svoje vojaške sile, tako imane peacekeeping sile v dveh eh, neodvisnih državah, brez kakršnega mandata Združenih narodov, nam nima kaj eh, soliti pameti. Zato se mi zdi, da bi tukaj morali biti malce bolj skromni in eh, rezervirani. Ker zadeva rešitev Pridnisterja. Mislim, da ste s tem v zvezi dobili nek uradni dopis. Zanima me, kako eh, bomo se odzvali na njega. Hvala. Na to gospa Lözing in na to še kolegica Münice. Gospod Šulc, gospod Brandner, kol, gospa Baronica, ne gre samo za bombardiranje vojaških. Uh, uh, infrastruktur, temveč gre tudi za uničevanje medicinskih inštitucij v Libiji. Ali so to resnično inštitucije, ki naj bi jih napadali, sprašujem vse. Sprašujem, ali se strinjate z menoj, da pravzaprav ne gre za vojaško pomoč eni uh, strani upleteni v vojaški spor. In če naj bi ti ukrepi bili utemeljeni na podlagi četrtega člena resolucije Združenih narodov 1973 ali imajo resnično libijske inštitucije eh, pravico povdariti, da gre za neustrezno pravno podlago. Arabska liga in njena stališča so morda temelj za kakšno ukrepanje. Strategija. Govorimo o osvoboditvi libijskega naroda. Ali sploh imamo kakšno strategijo tukaj? Kakšni so zgledi za to? Pretekli zgledi, Irak naprimer, ali naj to počnemo tako, kot smo imeli strategijo pri osvobajanju iraških prebivalcev, potem strategija osvobajanja Afganistancev in tako naprej. Veste kaj? Ali res nekdo ne dvomi vsaj malce glede legitimnosti naših poseganj v neko državljansko vojno? In to, kar tam uh, poteka, je to. Hvala lepa. Besedo predam kolegici Muniz. Na to pa naslednji govornik je kolega Cowell. Hvala lepa. Gospa Ashton, čestitam vam za način, kako vodite svoje delo. Najprej naj vas povem, da sem tudi jaz zadovoljna, ker je španski parlament podprl odločitev španske vlade, da se vključimo v izvajanje rezolucije in da se Španija vključi tudi eh, v eh, zagotavljanje Eh, tudi povedi preleto. Sedaj pa, kar zadeva Jemen. Izgleda, da se tam situacija lahko preoblikuje v takšno kot v Egiptu, se pravi tranzicijsko situacijo ali pa v vojno kot je v Libiji. Nekateri ministri so že odstopili, kakor tudi častniki eh, generalnega štaba. Predsednik je predlagal eh, za leto 2012 volitve, eh, tega pa opozicija ne sprejema, to je nekako ponudba v zadnji minuti. Ali vaša služba kaj dela na tem, glede na to, kako eh, so se razvijale situacije v različnih državah? Ali sedaj vaše službe pripravljajo različne scenarije, tako da bi prišli eh, do resolucije, ki bi bila potem sprejeta v varnostnem svetu,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 Sam bi postavil nekaj vprašanj o naši vzhodni politiki, kajti naši sosedje zelo natančno gledajo, kaj delamo na področju sosedske politike. Sedaj pričakujejo jasna sporočila in jasne ukrepe. Želijo slišati, da je naša sosedska politika politika, ki upošteva tudi civilno družbo. Želijo bolj aktivno sosedsko politiko, ampak razen Ukrajine je tu še Belorusija. Poljski minister za zunanje zadeve Šikorski je pred nekaj dnevi rekel, da, v, da bi usoda eh, gospoda Lukašenka bila lahko podobna, kot je bila usoda severnoafriških eh, vodi. Kako se bomo mi odzvali, ali bomo enotni ali bomo spet razdeljeni? Allora, la parola al collega Howitt. Prossimo intervento, collega Nevsky. Collega Nevsky. Thank you very much from me, Hi, Pardon, collega Howitt. Uh, najlepša hvala, visoka predstavnica, kar zadeva Libijo. Najbolj humanitarna dejavnost bi bila zagotavljanje vode, da bodo ljudje lahko pili in eh, želim vam veliko uspeha pri tem. In Eh, impresivno je to, kar je eh, visoka predstavnica povedala o pomoči Libije, ampak ali ve, koliko časa bo mogoče obdržati mednarodni eh, konsens eh, za eh, mednarodno eh, humanitarno posredovanje, v, vojaško posredovanje ljudi. V Egiptu sem bil in eh, ljudje iz tahirskega trga so, mi niso rekli, da bi želeli manj eh, Evrope, manj evropskega vključevanja, ampak so rekli, da želijo več sodelovanja Evrope. In zato uh, cenim to, kar je povedala visoka predstavnika. Treba je spoštovati ljudi in pa rezultate uh, referenduma. In uh, ali možnost zgodnih uh, volitev ne pomeni, da se bomo morali bolj hitro potruditi, tako da bomo podprli razvoj političnih uh, stran, kakor tudi civilne družbe v teh državah. Ali se strinjate, da moramo nujno se dogovoriti z egipčanskim vojaškim svetom o eh, eh, tem, kako bi poslali opazovalce za volitve, če bojo volitve že junija? Kolegi, dei Hvala lepa, kolegi, ker, se spoš, ker, ker ste spoštovali čas za govor, kolegica Neski. Jaz imam nekoliko političnih komentarjev. Eh, prvo. Kolegica Neski. Gospa visoka predstavnica, resolucija 1973 je jasno sporočilo o tem, da človekove pravice niso neka notranja zadeva. In konsens v zvezi s tem je mogoče videti v dejstvu, da Rusija, Kitajska in celo Nemčija niso dale veta na to resolucijo. In To je prav gotovo pozitivno in to moramo pozdraviti. Prav gotovo obstajajo različna stališča, različni pogledi na situacijo. Meni pa se zdi to kvalitativno nov korak v mednarodnih odnosih. Drugič, Gaddafi ja, podpirajo države kot so Belorusija in Srbija. To pa dokazuje, da ne gre za konflikt med islamom in krščanstvom, ampak da gre za konflikt med demokracijo in diktaturo. In naša strategija bi morala sloneti na teh premisah, zlasti do bližnjega vzhoda. Tretjič. Doslej. Smo imeli dokaj poenostavljeno politiko do bližnjega vzhoda, če sem lahko toliko odkrita. Doslej smo menili, da je bližnji vzhod ali islamističen ali pa diktatorski, oziroma da so te države ali diktature ali islamistične. Ampak stvari niso tako enostavne. Več zahoda eh, oziroma več podpore zahoda je pomembno za revolucije v tej regiji. In tu ne gre samo na, za nafto in interese. Zadnji prispevek pa Leckis. Ivan. Sorry, thank you. <laughs> Eh, Mr. President. Eh, Hvala lepa. Še eno vprašanje o Belorusiji, gospa visoka predstavnica. Evropski parlament je letos sprejel dve eh, resoluciji do Belorusije, kjer poziva EU institucije naj začnejo se pogajati eh, s Belorusijo o olajšanju vizonskega režima. Večina poslancev meni, da če bi se zmanjšala pristojbina za vizo, trenutno je 60 evrov in to je zelo veliko za poprečnega Belorusijo. Eh, in če bi to znižali, bi potem lahko spodbudili stike med ljudmi in spodbudili razvoj demokracije in spremembe v režimu. Kdaj pa mislite, da bodo pogajanja za Belorusijo eh, se začela tako v zvezi z vizomi kot eh, prosti trgovini? in kakšne rezultate pričakujejo teh pogajanj. Hvala. Grazie, Hvala lepa, baronica, izvolite, imate besedo za zaključka. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dovolite, da se lotim teh številnih vprašanj. Dovolite torej, da zajamem čim večje število teh vprašanj, kar zadeva strategijo za uh, zalivske. Um, Eh, za ljudske države. Naslednji sestanek eh, dejansko, kar zadeva eh, Evropsko unijo, seveda bomo se dotaknili teh vprašanj. Sestajamo se z ministri za ljudskih držav veliko krat in to je nedvomno dobra priložnost za dialog. Seveda na te države treba gledati ločeno nad, kot na države za lastno prihodnost in torej se jih moramo lotevati na poseben način način soglašam z vami, da a, ko govorimo o Turčiji, je Turčija nedvomno najpomembnejši partner poleg Združenih držav. Ko govorimo o teh stvareh in o tej regiji, Torej, prav gotovo je treba poštevati tudi ta element. Gospod Kukan, sicer nisem odgovorila gospe Lunačeh eh, in eh, dejansko popolnoma soglašam s vprašanjem liberalizacije vizumskega režima in mislim, da tudi trgovina bo vedno pomembnejša. Robert Cooper in jaz sva se pogovarjala o pomenu, eh, kako se je treba sredotočiti tudi na trgovino. Pomembno je, da ko so Kosovo razume, da ta dialog med Srbijo in Kosovom je tudi v njihovo korist, da zadeva tudi njihovo prihodnost. In dejansko uh, za Prištino je izredno pomembno imeti uh, tudi kot gosta uh, ameriško zunanje ministrstvo. In moram torej čestitati vsem, ki so sodelovali pri teh napredkih. Gospod Arlak je govoril o nekem maršalovem planu. Uh, sicer soglašam z vami, kar zadeva vire, sredstva. Eh, seveda ne moremo jemati ljudem eh, sredstev, ampak seveda lahko določena sredstva, ki so bila pridobljena na določen način, zamrznemo. In mislim, da to je lahko uh, eh, zomemno, ampak, zelo pomembno, ampak eh, ko ste govorili o nekem eh, celostnem načrtu, seveda to morate militi na nekem, na nekem priznavanju, da uh, določena država razpolaga z določenimi sredstvi, ki so bila uh, nezakonito pridobljena. Uh, Vsekakor soglašam z vami, kar pa zadeva gospo Šeke, naj povem, da kar zadeva Iran in pa kršitve človekovih pravic in ustrezno ukrepanje. Vi ste rekli, ali bomo k malu postopali in mislim, da na tem sicer že delamo, nimam jasnega datuma, ko bo to pripravljeno. Kar pa zadeva vpliv Irana v Bahrajnu, to je zelo zanimivo vprašanje. Po eni strani si ne želim, da bi na to gledali kot na eh, razlog za to, da bahrajnska vlada ni bila sposobna se ustrezno soočiti za demonstranti. Vsekakor eh, seveda mislim, da lahko imamo razloge za namir, zato moramo stvari ustrezno uravnotežiti. Ta dialog je izredno pomemben. Eh, več bom povedala o tem kasneje, ko bom odgovarjala na drugo vprašanje. Gospa Nibler. Mm, sicer nočem enostavno pomesti z vprašanjem Bahrajna, ne, ampak kaj mislim s tem? Torej, videti je, da je vlada tam eh, dala zanimiv predlog za začetek eh, dialoga, zato da bi upoštevali celoten spektr eh, stališča, zato da bi potem prišli do neke oblike uh, ustavne monarhije, se prepustimo to njim, ampak prav gotovo imajo določen načrt, ampak vprašanje je, kako se bodo lahko vsi angažirali uh, v ta dialoga, zato da nihče ne ostane izuzet. Jaz bi si, si ne bi želela, da se uh, ta dialog preveč zavleče, moramo torej takoj sprožiti ta proces. Uh,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 kar je res zaskrbljujoče. Zato sem se pogovorila z zunanjem ministrom in sem mu pač predlagala, da bi eh, se lahko skušali pogovoriti eh, glede teh eh, ukrepov. Imamo tudi kar štiri veleposlanike z Evropske unije, ki so na terenu. Imamo tudi našega predstavnika Roberta Cooperja in razgovori potekajo glede tega, kaj bi se lahko dogodilo in seveda skušamo podpreti ta dialog. Videti je, da opozicija želi sodelovati v dialogu, vlada prav tako, ampak izziv je, kako naj to izvedemo. In torej skušamo ugotoviti, kako jim lahko pomagamo in kako smo lahko, lahko odigramo pomembno ulogo, ampak seveda nočemo pozabiti kar na to vprašanje. Uh, Mislim tudi, da moramo razlikovati eh, v naših pristopih do različnih držav, kajti potrebe so zelo različne. Torej, to, kar počenjamo v eni državi, mora biti bistveno različno od tega, kar počenjamo v drugi. In to je velik izziv. 27 držav članic, različna, evrop, različna evropska stališča, enotno evropsko stališče. Tudi mimo vsega tega, kar lahko storimo, mimo tudi sredstev, s katerimi razpolagam. Jaz potrebujem predvsem podporo 27 članic in eh, dejansko največje veselje je to, da vseh 27 podpre skupno stališče. Recimo, če bi lahko spregovorili v imenu vseh 27 članic, bi seveda lahko naša vloga, naprimer na Bližnjem vzhodu, bila lahko neprimerno eh, večja. Vsekakor, eh, kar kar zadeva resolucijo Združenih narodov. Glavni zaključek je, da nihče ni glasoval proti tej resoluciji se pravi, da to, kar želim storiti, je, da a, dam nekaj opcij, jaz spodbudim, dam neko pod, pobudo, potem pa načrtovalci morajo opraviti svojo nalogo. Ampak Evropska unija mora biti združena, jaz torej nekako sprožim postopke, ampak na koncu, če želimo se poslužiti sredstev naših narodov, potem seveda se morajo strniti tudi voditelji okrog teh pobud. Potem pridnesterje, gospod Šulca, mislim, da obstaja obstaja široko soglasje okrog tega vprašanja. Pogovarjala sem se z moldovskim ministrom pred dvema tednoma in imeli smo pogovore in imeli so pogovore z Rusijo. Eh, dejansko vidimo, da se odpirajo nove poti za vprašanje pred Nesterja dejansko Moldova priznava, da je treba nekaj postoriti tam na terenu, ampak seveda vsi soglašamo, kar zadeva končni cilj, ampak kako pridemo do tega, moramo se, moramo se angažiriti bolj učinkovito do Rusije, zato da bodo razgovori stekli. To pa je problem, ki ga lahko rešimo po mojem mnenju, po moji analizi in dejansko želimo gotoviti, kako se lahko stvari premaknejo. Ne smemo pozabiti uh, na to, da imamo kar nekaj eh, virov skrbi uh, v, tem, uh, v tej soseščini in čas je ključnega pomena. Gospa Lözing. Prepoved letenja, uveljavitev prepovedi letenja seveda je ključnega pomena, eh, sicer je tudi izredno zapleteno. To, kar eh, želimo doseči v našem sosedstvu, je zaspleteno, kajti za vsako državo moramo priznati, da obstaja cel sklop eh, problemov in vprašanj in stvari, ki jih je treba spoštovati. Torej, ni samo vprašanje, kako lahko postopamo v Egiptu, v Tunizijo, Bahrajnu, ampak moramo tudi priznati, kaj lahko eh, storimo, kaj moramo storiti za to, da pomagamo ljudem na najbolj učinkovit način. In to je različno glede na različne države. Je tudi zelo zapleteno. Ne moramo napovedati, recimo, ko smo prišli eh, spet nazaj v službo po božičnih praznikih, sploh si ne bi mogli predstavljati, da čez šest ali deset tednov se bo pač vse to dogodilo. In eh, Dejansko ob koncu uh, lanskega leta sem se ukvarjala s Sudanom, z Selonokoščeno obalo, ampak seveda, seveda, s temi se še vedno ukvarjam, ampak zdaj imamo celo vrsto novih izzivov, kako lahko na najboljši način podpremo te ljudi in kako lahko najboljše sodelujemo s partnerji. Zato je Arabska liga tako zelo pomembna, zato imamo stalen dialog z njimi, zato smo uh, stalno v stiku tudi z predsednikom Muso in to bom še dalje počenjala. Jaz zelo spoštujem delo delo Arabske lige in bom še naprej delala z njimi. Gospa Müze o Jemnu. Torej, tako kot so stvari videti v tem trenutku, moram reči, da se uresničujejo moje bojazni. Eh, predsednik Salehi eh, v, mm, skozi postopek prijateljev Jemna, smo ga skušali prepričati, naj upošteva opozicijske stranke, da vzpostavi dialog z njimi. In to je to, kar se želi jemenska opozicija. Izziv je torej, kako, si, kako bomo dosegli to, da bomo lahko še dalje pritiskali nanj, čeprav so razmere vedno manj naklonjene. In uh, sicer predlog, da bi uh, predsednik odstopil, uh, je bil zavrjen strani opozicije in torej mi si moramo še dalje prizadevati, ampak stvari se zelo hitro spreminjajo in uh, moram reči, da so razmere zelo zaskrbljujoče. In uresničuje se, uresničujo se moje najhujše bojazni izpred nekaj mesecev. Uh, Kaj pa sosedska politika, veliko bolj eh, osredotočena sosedska politika? Seveda, jaz tudi mislim, da moramo biti bolj sposobni se odzivati, bolj sposobni razlikovati, moramo um, biti razmišljujoč, ugotoviti, kaj lahko storimo v vsaki posamezni države in a, nameniti sredstva čim hitreje. Moramo biti hitrejši, bolj pametni, bolj učinkoviti. S tem soglašam z vami. Kaj pa Bela, Belorusija? Včeraj smo se pogovarjali o Belorusi in o, o ukrepih, ki bi jih bilo potrebno še razširiti. Sestala sem se s voditelji a, beloruske opozicije. Eh, recimo eh, tudi eh, z bivšimi zaporniki, z njihovimi družinami, doživeli so res, res grozne, grozne izkušnje in res sem zaskrbljena nad tem, da se Belorusija ne pomika v pravo smer. Torej, skušali bomo uveljaviti še te omejevalne eh, ukrepe proti Belorusiji, hkrati pa ohranjati tudi dialog z civilno družbo. Gospod Howitt, eh, mednarodno soglasje, mednarodni konsens seveda je temeljnega pomena. Eh, moramo sedelovati z ljudmi, eh, z ljudmi na terenu. Sveda, mladi imajo lahko pomembno vlogo in a, eh, izrazili so a, eh, svojo željo po pomoči, ki naj jim jo izkazuje Evropska unija. Nedvomno, man, mladi ljudje so zaskrbljeni tudi nad časom, ki mineva in zato jim moramo poga, pomagati na vse načine, ampak seveda moramo poslati tja tudi opazovalno misijo med volitvami. Tukaj mislim na Egipt. Gospa Nevski eh, enostavno ste, go, ste, ste govorili o nekem pristopu, sicer mislim, da na stvari ne gledamo tako, kot ste jih vi opisala. Eh, tukaj eh, ne gre samo za neko parodijo med dvema različnima tradicijama. Eh, mislim, da vrednote, ki jih zasledijo ljudje v tamkajšnji regiji, so popolnoma enake našim, to so univerzalne vrednote in na tem moramo delati ljudje skušajo to doseči. In ne smemo preveč poenostavljati stvari. Kar pa zadeva Belorusijo, gospod Palecki, um, sicer smo že opredelili uh, pogajalski mandat, kar zadeva um, de, dejansko olajšanje pogojev v okviru vizonskega eh, režima in seveda vas bomo redno seznanjali z napredovanjem teh pogajanj. Uh, zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Uh, Um, nekateri so me spraševali, zakaj ne, um, se ne osredotočim samo na neke stvari in zakaj delam pravzaprav preveč. Ja, potem pa bi morala se zagovarjati, zakaj se s tem ali z onim ne ukvarjam. Uh, zahvaljujem se parlamentu za vašo podporo, za podporo moji službi, ki je še um, dejansko šele odpira krila in ni še popolnoma vzletela, torej ni uh, lahko delo, ampak zagotavljamo, da um, želimo ustvariti uh, koristno službo za ljudi po celem svetu in moram reči, da je velik privilegij, da sem lahko tu na tem mestu in da prek svoje službe lahko uveljavljam ulogo Evropske unije v svetu. Hvala. Še enkrat se zahvaljujemo visoki predstavnici in upamo, da se bomo lahko z vami sestali čim prej, ampak za manj problemi na tapeti. Kolegi, vi prego di non allontanarvi perché dovete... Kolegi, prosim vas, da ne odhajate iz dvorane, kaj ti zdaj bo na vrsti glasovanje, sicer elektronsko glasovanje. Kolega Tanak. Non se ne... Ritorni al posto. Vrnite se na svoje mesto. colleghi. Dobbiamo procedere. Kolegice in kolegi, zdaj bomo elektronsko glasovali in sicer o predlogu resolucije o poročilu v zvezi z napredkom Islandije za leto 2010. Poročevalec je kolega Kristjan Dampreda. Torej, prosil bi vas, eh, da vzamete v roke eh, na kartico za elektronsko glasovanje, da jo ustavite v napravo. Če ste vsi za to, bomo kar začeli. Tretji odstavek, prvi predlog spremembe, eh, glasovanje po delih, prvi del. Prosim, da glasujete v prvem delu. Za? V redu. Kje bo ta... Retirate. Withdrawn. Del je bil umaknjen. Predlog spremembe 2 za, proti, zavrnjeno. Predl, ustni predlog spremembe k desetemu odstavku za, proti, zavrnjeno vzdržani, eh, sprejeto. Četrti predlog spremembe za, proti, sprejeto. Predlog spremembe pet za, proti, sprejeto. Predlog spremembe šest za, proti, sprejeto. Predlog spremembe osem za, proti, sprejeto. ustni predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, sprejeto. Tretji ustni predlog spremembe za, proti, sprejeto. prosil bi vas, da se izrazite. Kdo je za? V redu, proti, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 13, prvi del za, proti, sprejeto. Drugi del je omaknjen. Predlog spremembe 14 za proti, sprejeto. Predlog sprejme 15 za, proti, sprejeto. Četrti ustni predlog spremembe za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 17, ker 16 je brezpredmeten za, proti, zavrnjeno predlog spremembe 18 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 19 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 20 za, proti, zavrnjeno. Zdaj pa končno glasovanje in sicer z elektronskim postopkom. Prosil bi vas, da glasujete. Konec glasovanja. En kolega se ni, ni oddal svojega glasu, uh, sprijeto z veliko večino. Hvala lepa.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 Drage kolegice in kolegi, nadaljujemo eh, današnjo sejo in sicer z točko, ki zadeva razmere v Bahrajnu. Eh, med nami je gospod Mingarelli in tudi gospod Guber ki je bil v Bahrajnu a, eh, posebni odposlanec visoke predstavnice, ki je ravno kar zaključila svoj obisk tu. A, in imamo tudi gospo Niblerjevo, ki vodi delegacijo eh, med Evropsko unijo in zalivskimi državami. Gospod Mingarelli, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Z veseljem sem eh, danes tu pred vami, zato da predstavim naše analize in, vid, in eh, gledanja pred parlamentarci Bahrajna poznate vsi, eh, katere so razmire in eh, torej eh, pravzaprav nimamo nam nikakršnega predstavnika na terenu in zato poročamo o tem, kar smo zvedeli od veleposlanika, ki jih imamo v drugih zalivskih državah. V zadnjih tednih se je razvil konflikt med večino prebivalstva, ki eh, izraža določene frust, politične frustracije, socialne, gospodarske frustracije in pa voditelji te države. Videti je, tukaj poudarjam in ustrajam na tem, da je videti, da izvor eh, teh frustracij gre iskati in tega nezadovoljstva gre iskati v bistvu v gospodarskih, eh, političnih in socialnih razlogih. Torej, prebivalstva je menila, da režim eh, ni eh, eh, večini prebivalstva omogočal, da se okoristijo z rastjo, z obogastjo države, da politično gledano odločitve so bile sprejete strani manjšine in eh, posledično, da eh, je prihajalo do nespoštovanja dostojanstva večine prebivalstva. Čisto na kratko pa, oziroma v kratkem času pa je ta konflikt eh, zadobil tudi neko vero, versko, versko razsežnost. Imamo kar 70 odstotkov šitev in 30 odstotkov sunitev v državi. Zadeve se torej zapletajo očitno. In torej to, kar smo takoj priporočili, želje oblastem je bilo to, da poskusijo vzpostaviti pravi iskreni dialog z eh, demonstranti, eh, zato da bi upoštevali njihovo nezadovoljstvo, ki je bilo v glavnem gospodarskega socialnega izvora, da bi začeli politične reforme, ki naj bi omogočali, da bi pritegnili k politično življenju tega kraljestva vedno večje število prebivalcev, ampak dialog se ni nikoli zares začel in postopoma je videti, da ta konflikt konflikt, ki je bil, zdi se mi, v glavnem socialnega izvora, je pridobil tudi verske razsežnosti in očitno zdaj se zadeve eh, veliko bolj zapletajo, stvari postajajo veliko bolj občutljive, kajti regionalne implikacije postanejo veliko pomenejše. Večin, šitska večina, ki je menila, da je zatirana v Bahrajnu, lahko ima posl pomembne posledice v Iraku, kjer veste, da obstaja šitska več, večina in ki poskuša ponovno najti neko uh, ravnovesje oblasti z uh, suniti, kar pa ni enostavno. To ima tudi posledice za uh, Libanon, kjer je, ker je Hezbollah izrazil uh, svojo podporo, kar zadeva uh, ve, šitsko večino v Bahrajnu. Imamo tudi šitsko manjšino uh, v Saudski Arabiji, sicer v predelu, kjer obstajajo tudi naftni vrelci. In torej prihaja hkrati do notranje krize, ki se je eh, dejansko degradirala zaradi eh, od pomankanja volje strani nacionalnih eh, a, oblasti, da bi sprožili pravi a, eh, dialog, obstaja pa tudi regionalna dimenzija, kajti to ima lahko posledic tudi, a, eh, kar zadeva versko raz, razsežnost. Imamo druge države bližnjega vzhoda, vzhoda, ki lahko trpijo posledice zaradi tega. Visoka predstavnica je klicala ministrstvo za zunanje zadeve in zahtevala, da se, da se policija zadrži, eh, da se ne uporabi sila za to, da bi se začel dialog na državni ravni. In rekla je, da Evropska unija, okolikor bi lahko igrala vlogo eh, nekoga, ki olajša ta, eh, ta dialog, to lahko nasri in Robert Cooper bi pri tem pomagal in potem je včeraj bila sprejeta izjava na Sveto za zunanje zadeve, ki obsoja nasilje, do katerega je prišlo pred nekaj dnevi. Eh, svet tudi poziva obe strani, da se zadržujeta, zlasti pa organ, eh, organe državne organe in zahteva tudi ta izjava začetek dialoga na nacionalni ravni. Po drugi strani pa tudi nudi pomoč Evropske unije. Toliko o tej situaciji v tej državi. Predstavnik kralja Bahrejna je v Bruslu že nekaj tednov, z njim se srečujemo stalno in se posvetujemo z njim, zato da bi lahko bolje razumeli to, kar se dogaja v tej državi. V dveh ali treh besedah sem poskušal opisati to situacijo. 20. aprila bo letni ministerski sestanek med EU in državami eh, sveta za zaljudsko sodelovanje. To bo priložnost za nas, da predstavimo nekaj sporočil. Sedaj, pa če želimo biti realistični, pa moramo priznati, da vzvodi, ki jih imamo na razpolago, sredstva za ukrepanje niso ravno obširna. In kot veste, saudski vojaki so bili razvrščeni v Bahrajnu in zaradi njih je situacija še toliko bolj občutljiva. Torej, tako lahko v dveh besedah pozamem situacijo takšna, kot je daleč. Hvala lepa. Gospod Kuper, želite kaj dodati ali bi počakali na vprašanje? Boste počakali. Hvala. Pa Nibler. Ja, vielen, vielen Dank. Hvala, gospod predsedajoči samo tri pripombe in vprašanja kar vnaprej. Najprej se zahvaljujem odboru, da je postavil uh, temo Bahrajna na dnevni red. Naši strokovnjaki, ki so prišli iz eh, zaliva, pozdravljajo to. Dve vprašanji. Povdarili ste, da ste spodbudili vlado, da naj vstopi v dialog. Koliko razumem, pa tega dialoga ni bilo. Morda bi lahko več povedali o tem, zakaj do tega dialoga ni prišlo in morda bi nam lahko povedali osebno, kaj menite, ali bomo lahko ponovno uh, obudili ta dialog in ga intenzivirali, kajti to je edina možnost, da bi podprli demokratično gibanje v Bahrajnu. Drugo vprašanje rekli ste, da je vlada Bahrajna pozvala Saudovo Arabijo, da naj pošlje svoje vojaške enote. In to je že problem, če mora država ali vlada ali vsaj meni, da mora povabiti vojaške enote iz sosedne države. Mnoge organizacije za človekove pravice so se javile v zvezi s tem, eh, poročale so o velikem nasilju, ki je zavladalo zaradi prihoda teh enot. In gospod Nabel Rajab je namestnik predsednika eh, centra Eh, Bahrejnskega centra za eh, človekove pravice. Njega so menda priprli, pa tudi demonstrante, ki so čisto miroljubno demonstrirali, so priprli. In eh, želela bi slišati od vas iz prve roke, kako ocenjujete situacijo tam. In še tretje vprašanje. Hvaležna bi vam bila, če bi lahko poglobili to temo, kako bo ta situacija v Bahrajnu vplivala na celoten eh, bližnji vzhod. Danes dopovdne smo že govorili o tem, ampak eh, ker ste vi, gospod Cooper, pravkar se vrnili eh, kot poslanec gospe Ashton iz eh, Bahrajna, bi želela slišati vaše mnenje. Eh, Hvala lepa. Tudi sam imam za vaše vprašanje. Če se, se opravičujem, eh, vas nismo videli, prosim. Chairman, uh, Gospod Tenok, hvala. Visoki predstavnici sem v prejšnji razpravi rekel, da nim, ne moremo imeti dvojnih standardov in da je bilo streljanje teh demonstrantov nekaj, kar bi morali uh, odločno obsoditi. Bahrajn je sicer velik zaveznik Zahoda, to cenimo in šesta ameriška flota ima tam svoje ladjevje. Ampak po, eh, tem, eh, po tej zavrnitvi dialoga se strani princa eh, je videti, da do dialoga še nekaj časa ne bo prišlo. Mislim, da je ta monarhija žal malo naredila v zgodovini, da bi upoštevala uh, zahteve šiitske večine. In eden od eh, demonstrantov je rekel, da je državljanom Združnega kraljestva bilo v preteklosti bistveno lažje dobiti delovno mesto kot eh, državljanom Bahrajna. Torej, tudi možnost, da bi Bahrajn zahteval ozemlje nekaterih sosed, se eh, mi zdi nekoliko problematično. Tudi Iran, ki se je eh, začel mešavati, gotovo ne prispeva k eh, rešitvi problema. Teheran vedno znova povdarja, da je Bahrajn eh, suvereno območje, ki eh, pripada Teheranu oziroma Iranu. Gospod Majer. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Pravkar smo slišali visoko predstavnico, ki pravi, da je 50 do 150 ljudi eh, po izjavah visokega komisarjata za begunce izginilo v Bahrajnu. Tudi eno od bolnišnic so prejšnjo sredo razstrelili zdravniki in eh, zdravniško osebje so priprti in tako naprej. Situacija je torej zelo kompleksna, če razmišljamo, kaj se dogaja z prebivalstvom. Tudi Saudova Arabija je poslabšala situacijo sa svojo invazijo vojaških enot. Ne bi želel še govoriti o e, vojaški intervenciji in to je nekaj, kar moramo obsoditi. Tudi gospa Ashton je danes popovdne morala od mene slišati, da gre za neuravnoteženo ukrepanje se strani Evropske unije. V Bahrajnu ni političnih strank, ni volitev, demokracija niti v sledovih ne obstaja, potem šeriatsko pravo se izvaja in podobno. In potem Saudova Arabija pošlje več tisoč eh, vojakov in eh, ti ostanejo sedaj na ozemlju Bahrajna. Torej, odziv bahrajnske vlade je nespremljiv, čež da je to tradicionalna a, eh, kultura, ženske morajo biti ustrezno oblečene, ne spadajo na cesto in tako naprej. Skratka, vedno znova doživljamo eh, neenakopravno obravnavo ženske, eh, torej šerijatsko pravo, islamsko pravo in tako naprej. Glede na to, gospe in gospodje, se mi zdi, da Evropska unija in svetovna skupnost morata bolj ukrepati. Že prej sem rekel eh, visoki predstavnici, da je treba stvari spremeniti. Vem, da gre za nafto. Imamo uh, situacijo in krizo v Libiji, tukaj tudi gre za nafto in sedaj ne moremo samo zaradi nafte žrtvovati cele vrste naših vrednot. Ne moremo finančnih interesov postaviti pred eh, človekove pravice. Vojaške intervencije tudi ne želimo. Vse se mora uh, Eh, urediti na podlagi pogajanj in dialoga. Vsekakor pa moramo ustrajati na spoštovanju človekovih pravic v Bahrajnu, v Saudovi Arabiji. Vem, da sem tukaj uh, edini pridigar v puščavi. Uh, boste rekli, ja, v Evropski uniji seveda spoštujemo to. Niti z Benalijem, niti z Mubarakom nismo tako v rokavicah delovali. Uh, In ne vem, zakaj bi morali tako v rokavicah ravnati z predstavniki feudalnih režimov v Bahrajnu in Saudovi Arabiji. Telesno kazen eh, na ta način eh, podpiramo, toleriramo čel, celo vrsto nespremljivih ravnanj samo v imenu nafte. Torej, odkrito povedano, gospe in gospodje, tako ne gre bolj energično moramo zastopati svoje stališča. Poslati moramo jasno sporočilo v svet. Situacija trenutno je takšna, da eh, novice, ki smo jih danes dobili, pravijo pa tudi eh, komisarjat eh, Združenih narodov za begunce, zahtevajo ukrepanje. Te novice zahtevajo naše takošnje posredovanje.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 Najlepša hvala v Bahrajnu. Eh, kolega Lambsdorff je že omenil kritiko in s to kritiko se v celoti strinjam. In sicer namreč, da komunike, ki eh, eh, je bil poslan, je pozival obe strani, da prenehata za nasiljem. Meni se to zdi zelo, zelo čudno, kajti dobro vemo, da na eni strani imamo sile, ki so dobro opremljene, obrožene, se snajperje vse, Eh, in potem eh, tudi savtske, eh, vojsko Saudske Arabije. Po drugi strani pa imamo tiste, ki sodelujejo v manifestacijah, ki so neoboroženi. To se mi ne zdi v redu, da enačimo obe strani. Kako je sploh prišlo do take ocene situacije in kar zadeva Saudsko Arabijo? Kaj delate v zvezi z intervencijo? Kaj Eh, boste naredili, kakšne posledice bo to pomenilo za Evropsko unijo na tem področju. Hvala. Merci. Hvala. Gospod Kreisendorfer. Eh. Hvala. Gospod Mingarelli, najlepša hvala za vašo uvodno predstavitev. Z Catherine Ashton smo prej že imeli priložnost pogovarjati se o Bahrajnu. Vi prihajate iz Bahrajna, ali menite, da bo tam prišlo do temeljnih reform, ali pa, vem, da je težko to ugotoviti, ampak ali se zna v Bahrajnu dogajati to, kar se je dogajalo v Libiji, ali bo po Gaddafiju sedaj padla naslednja domina, torej eh, sistem v Bahrajnu. Ne vem, če lahko kar za majhnimi uh, uh, ehm, odmahi z roke uh, odpravimo to situacijo. Videti je, da je bolj resna. Kako vi menite, kakš, kako moramo se odzvati in žal moram se strinjati s tistimi, ki so govorili, da gre tukaj za uporabo dvojnih standardov z Saudsko Arabijo, peta uh, ameriška flota je, ima svoje ladjevje v Bahrajnu in tako naprej. In uh, mislim, da tukaj resolucija, tako kot je v primeru Libije, ne bo tako enostavna. Vendar Evropska unija ne sme delovati z dvojnimi standardi, ne more na en način ukrepati proti eni državi in na drugačen način proti drugi. Eh, madam Gomez. Gospa Gomez. Po sestanku v nedeljo z Arabsko ligo, predsednik Buzek je bil prisoten, pri odhodu nismo mogli eh, zapustiti dvorano na gla v glavnem eh, izhodu, zato ker je tam bila skupina mladih, ki so demonstrirali in zahtevali ukrepanje v zvezi z, z lasti jemnom. Torej, kar naredimo, mednarodna skupnost ali celo Evropska unija ali kar ne naredimo, opazujejo, spremljajo tisti, ki naj bi jih podpirali. Tisti, ki hočejo demokracijo in človekove pravice v Severni Afriki in na Bližnjem shodu. Torej, gospoda Mingarelija in gospoda Kupra sprašujem naslednje. Ali ste bili zadovoljni z izjavo, ki ste jo dobili iz Bahrajna? Ali ta res in naše sporočilo Bahrajnu odraža eh, neko dosledno stališče Evropske unije ali je pa to samo nek stranski proizvod teh nesoglasij med državami članicami. Hvala. Še eno vprašanje. Še eno vprašanje, gospod Fox, potem pa bom dal besedo gospodu Mingareliju. Hvala, predsedojoči. Oba gospoda bi želel vprašati naslednje. Strinjam se s kolegico oziroma s kolezom, kolegom, ki je govoril o invaziji Bahrajna. No, morda je to malce ekstremno mnenje, kajti konec koncev je bahrajnska vlada formalno povabila eh, saudske čete. Zanima me, kaj vi menite o tem. Po drugi strani je tukaj Iran eh, tisti, ki je spodbujal eh, demonstrante in mislim, da obstajajo legitimni razlogi za proteste v Bahrajnu, ampak ali res tudi vi menite, da so eh, tuje vlade, torej eh, v tem primeru Iran, imele svoje prste vmes? Najlepša hvala. Da zaključimo ta prvi krok vprašanj, bi tudi jaz postavil vprašanje v zvezi z dejstvi. Pri tem, kar se je dogajalo v Tuniziji, v Egiptu in v Libiji, smo lahko videli televizijo Al Jazeera in ona je branila revolucijo in eh, je kritizirala oblasti. Kako pa je poročala Al Jazeera o dogajanjih v Bahrajnu? Eh, Al Jazeera eh, ima sedež v Katarju. Ali je branila demonstrante? ali pa je imela nekoliko bolj uravnoteženo stališče. In kako tolmačiti dejstvo, da v silah, ki so vstopile v Bahrajn proti demonstrantom, med tem imamo eh, Saudice, eh, potem ljudi iz Emiratov, eh, ni pa vojske iz Katarja. Vojsko iz Katarje pa je eh, angažirala koalicija, ki sedaj intervenira v Libiji. please. Um, uh, perhaps I could just. Morda besedico dve za začetek. Mislim, da je prav, da se Evropski parlament ukvarja s to temo in to na resen način. Pravzaprav vsi mi bi se morali z njo ukvarjati na resen način. V kratkem obdobju, ko sem v imenu visoke predstavnice bil v Bahrajnu, sem opazil, da se družba tam zelo hitro polarizira in to je zaskrbljujoče. Ravno zaradi pomankanja dialoga se to dogaja. Ko sem poslušal obe strani, kajti tam sem bil zato bolj, da poslušam, ne pa da jim predavam, obe strani sta imeli popolnoma različna stališča. Sam sem s tistimi, s katerimi sem se pogovarjal, med njimi zaznal močno željo, da se Bahrajn vrne v normalno stanje, prijetnih, mirnih dni. Sveda v zadnjih letih je v eh, Bahrajnu med različnimi skupinami prihajalo do napetosti, ampak ti dogodki so bolj izjema kot pravilo. Izjema teh dogodkov je tudi del problema. Namreč ne vem, ali se je policija ukvarjala že v preteklosti z nemiri in kršenjem javnega reda in miru. Težko se je zoprstaviti demonstracijam, ki so tudi nasilne. To je nekaj, kar ni enostavno. To tudi mi na Zahodu do, včasih ne napravimo najbolje. Pride do nesreč, In uh, oblasti v Bahrajnu so se v enem trenutku opravičile demonstrantom zaradi uh, ravnanja z njimi. Torej se zavedajo, da je prišlo do nesreč, do nesrečnih uh, uh, dogodkov z resnimi posledicami. Ampak ne bi smeli reči, da je samo policija in da so bile oblasti nasilne. Brez dvoma so bili nasilni tudi nekateri demonstranti in povzročili so smrt vsaj dveh policistov. To ni ravno nekaj, kar lahko pozdravimo. Nasilje pa so povzročali le tudi oborožene tolpe, bi lahko rekel, na obeh straneh v tem duhu je to potekalo. Ni priš, sam nisem šel tja zato, da bi, ne vem, eh, poskušal stvari oceniti na nek način, uravnotežiti eh, krivdo v navednicah obe strani. Tudi eh, svet za zunanje zadeve je včeraj v svoji v svoji izjavi povdaril, da se moramo zoprstaviti nasilju in nekaterim, ki svoje interese na ta način izražajo. Sam sem šel iz Balkana v Bahrajn in vemo, da na Balkanu so, nekatere, so bili nekateri dogodki neprijetni, tako kot so v Bahrajnu sedaj. Druga stvar. Gospod Fox, zadnji govornik, ima prav. Mislim, da je rekel, da je da so Saudici in eh, enote iz eh, Emiratov prišle v Bahrajn na povabilo njihove vlade. Mislim pa, da so na morju prisotne tudi eh, vojaške sile iz Kuvajta, vendar teh ni bilo moč opaziti, oni niso sodelovali, naprimer, v obvladovanju nemirov na cestah. Oni, kolikor jaz vem, so tam samo zato, da zavarujejo ključne inštalacije, infrastrukturo. No, sam sem seveda imel omejen dostop do informacij in do pogleda, ampak kolikor sam lahko rečem, njihova prisotnost ni bila ugotovljena. Torej, eh, za enkrat niso aktivno posredovali. Kar zadeva Iran, pa bi rekel takole. Tako kot je vedno pri teh vprašanjih težko oceniti, tudi tokrat ne vemo natančno, kakšno je stališče Irana. Seveda bi bilo presenetljivo, če Iranci ne bi uh, izkoristili te priložnosti v, za svoje namene in interese. Ampak po drugi strani bi bil presenečen, če bi Iranci v tem trenutku uh, imeli veliko posnemovalcev in podpornikov kajte mislim, da nihče ne želi eh, v Bahrajnu nekaj podobnega, kar danes imamo v Iranu. Kaj me je morda najbolj zaskrbelo? Jasna je želja med tistimi, s katerimi sem se srečal tako v vladi kot v opoziciji, da se ponovno vzpostavi dialog med njimi. Kronski princ je ponudil nekaj svojih predlogov, mislim, da so ti še vedno aktualni. Ampak naenkrat niso postali glavna točka na dnevnem redu, ko, so, ko je nasilje na cestah postalo zelo uh, agresivno. Trenutno stvari mirujejo. Mislim, da je situacija kar zadeva demonstracije. Mirna in mislim, da je to dober začetek dialoga. Se stališča vodenja Bahrajna, to je majhnega otoka, mislim, da so sedaj stvari postale bolj spremljive. Nekdo od mojih kolegov je potreboval tri ure, da je prišel z letališča v mesto in če poznate Bahrajn, eh, veste, koliko je tukaj nadzornih točk na cestah nobena država ne more funkcionirati na ta način. In jasno je, da so imele oblasti prav, ko so za, eh, ponovno vzpostavile mir, javni red in mir. To je prav. Vendar to je prav samo, če bo temu sledil dialog. In predlogi kronskega princa so tukaj še vedno aktualni in mislim, da so odlična podlaga za to, da bi obe strani se srečali. Ampak v tem trenutku se to ne dogaja in to je tisto, kar nas mora skrbeti. Bom dopolnil z besedico ali, eh, ali dvema, kar zadeva vlogo Irana. Ni nemogoče, da bo Iran na tak ali drugačen način skušal izkoristiti to, kar se dogaja Mislim pa, da bi bilo uh, hudo narobe, če bi pripisovali razlog za prisotnost uh, vojakov na tem problemu uh, eh, zunanjem vzroku. Tukaj gre za notranje uh, zadeve, ampak vsekakor bodo skušali izkoristiti, po mojem. Potem posledice za uh, politično sceno v drugih državah te regije. Ali bo to spodbudilo reforme? Prav gotovo. Niti ene arabske države ni, na katero na ta ali oni način ti ti dogodki v Tuniziji, Egiptu in, eh, in Libiji ne bi vplivali. Zato praktično ne dvomim, da pač glede na posebnosti vsake države bodo na, državni organi, tudi če niso sami navdušeni nad demokracijo, morali bodo na en ali drug način začeti z reformami in modernizacijo svojih družb. Vendar mislim, da je res zapihal novi veter, ki piha povsod in temu vetru se ne bo z lahkoto možno upreti. E, tveganje dvojnih standardov, ja, to tveganje obstaja ne samo v tej regiji. E, lažje je e, braniti naše vrednote pri ljudeh, ki so šipki, ki nimajo sredstev, ki niso bogati, kot pa pri tistih, ki so močni. In to velja za vse regije in potem ali naj enačimo eh, demonstrante in pa eh, policijo in vojsko, mislim, da ne. V svojem komunikeju moramo tudi pozvati eh, demonstrante, da ne uporabljajo sile, ampak ko je deset mrtvih, takrat ne moremo enačiti demonstrantov z organi pregona. Da, še dopolnim odgovor kolega na vprašanje gospoda uh, Foksa v zvedi s povabilom. Do povabila prešlo v okviru sporazuma, ki ureja uh, svet za zaljivsko sodelovanje. V tem uh, sporazumu je en člen, po katerem morajo vse države biti solidarne. Oziroma, če je ena od teh držav ogrožena, so ogrožene vse. Uh, to je eh, v bistvu ekvivalenten člen, člen opet eh, NATO. V tem konkretnem primeru lahko bahrajnski organi trdijo to. Ne upravičujem eh, ničesar, samo pravim. Po mojem mnenju tudi to ne upravičuje prisotnost 2000 tujih vojakov na ozemlju. Sploh ne. Uh, ampak pravno pravim, da tu ne gre za invazijo, gre za vabilo in pod narekovaji lahko govorimo tudi o pravni podlagi. In gospod eh, predsedojoče, nimam odgovora na vaše vprašanje o Al Jazeera, kako obravnava Al Jazeera dogodke v Bahrajnu. Nimamo delegacije in nimamo informacij. Kar pa zadeva uh, stališče Katarja glede na je v, v svetu za, za ljudsko sodelovanje, istočasno pa eh, sodeluje v operacijah v Libiji. V Bahrajn pa niso poslali nikogar. Verjetno so si razdelili naloge. Eh, Savska Arabija in Emirati so se odločili, da, da bodo intervenirali v Bahrajno. Eh, Katarci pa iz svojih lastnih razlogov eh, raje sodelujejo v koaliciji voljnih v Libiji. Moram se vrniti. Euh, Moram se vrniti na Because I, I find your remarks really particularly uh, surprising. Pripombe gospoda Kuperja so me malce zmotile. Pravite, da je situacija sedaj ponovno uh, mirna v Bahrajnu. Kaj je mir na situacijo, če ljudje poskušajo spremeniti politično situacijo. Rekli ste, prišlo je do nesreč. Gre za uh, invazijo uh, vojaških sil iz Saudove Arabije in to, Saudske Arabije in to ni nobena nesreča, da so ljudje uh, umrli. Desetine in desetine mrtvih, to ste rekli, potem imamo tam vojake, ki napadajo civiliste in potem pravijo. Uh, do nasreč pride, do nasreč lahko pride v Franciji ali Nemčiji, ampak žal mi je, francoskih vojakov ni v Nemčiji, ko imamo demonstracije in oni ne streljajo na naše demonstrante. Kakšna so vaša merila, o čem pa sploh govorite? Mene to res močno skrbi. Eh, Hvala, gospod eh, predsedajoči. to, kar ste povedali, mislim, da ni samo še pokrepi, odkrepilo našo verodostojnost. Samo Egipt si oglejmo in eh, primer. In če sedaj primerjamo uh, Egipt, Libijo in sedaj Saudsko Arabijo in Bahrajn, potem je to, to primerjave, ki jih enostavno ne morete sprejeti. Nič niste rekli o Bahrajnu, o Saudski Arabiji, nič. Poskušali ste samo opravičiti stvari. Nič ni, kar lahko opraviči ta režim v Saudovi Arabiji, to je feudalni sistem, antidemokratski, diktatorski režim in tako naprej. In mislim, da moramo za vse uporabljati iste standarde, tako kot za Gaddafija, tudi ko gre za vodene rakete, bi morali govoriti o Bahrajnu, o Saudovi Arabiji, na obeh straneh je prišlo do mrtvih, ja, ampak ne vem, če je to res pravi položaj. Pravi položaj je naslednji. Združeni narodi so danes v Ženevo ugotovili, da je prišlo do napada eh, bolnišnice, da je 150 ljudi izginilo, da so napadli in priprli zdravnike in medicinsko osebje. Torej, to ni tako enostavno. Bahrajnu je treba reči, sedaj je pa dovolj. Eh, enote iz Saudske Arabije se mora omakniti nazaj. Ta feudalni sistem moramo obsoditi, tam morajo svoje prebivalce obravnavati kot ljudi. Če ne bomo, bomo rekli, bo, potem ne bomo verodostojni. Vem, da se ponavljam, ampak vse eno, ne morem uh, razumeti tega, kar uh, ste vi uh, rekli kot neke vaste opravičilo. Mislim, da moramo sedaj energično obsoditi oba režima, o katerih je tukaj govora. To nikakor ne more biti povezano s človekovimi pravicami in pravicami narodov. Hvala, gospod Tenok. Ta razprava je zelo prijetna, živahna. In očitno je možno vzpostaviti ponovno red in mir in zaščito civilistov v Libiji, ampak očitno v drugih delih eh, zaliva tega ni moč narediti. Robertu Cooperju bi rekel tole, ne vem, ali ste namenoma prezrli moj izziv o irredentističnih in revanšističnih glasovih, ki prihajajo iz Teherana v zvezi z dogodki v Bahrajnu. Ali eh, ozemeljsko celovitost in neodvisnost Bahrajna res eh, lahko eh, zagotovimo tudi na podlagi mednarodnega prava, zlasti sedaj, ko prihajajo glasovi o tem, da so bolj revanšistični in irredentistični glasovi prevladali v Teheranu. Predan odgovorim, pa bi dal besedo Eduardo Teriju, ki je v tej dvorani. On predstavlja mednarodno zvezo za človekove pravice. Gospa Nibler nam je ravno kar rekla, da pod eh, generalni sekretar za centr človekovih pravic v Bahrajno, da je bil zaprt. Ali lahko mi date kakšne dodatne informacije? Ja, res, eh, gospod eh, Narip Nadžabu je eh, najemnik generalnega sekretarja eh, tega centra za človekove pravice in je zaprt. Aretirali so ga v nedeljo, so ga spustili, ampak so ga fizično in psihično mučili. Pretepli so ga, grozili so mu, da ga bodo posilili. To se je Eh, zgodilo v širšem kontekstu preganjanja eh, borcev za človekove pravice. Eh, napadali so zdravnike, sto ljudi je še vedno izginulih. In civilisti se bojijo v bolnico k zdravnikom, ker se bojijo aretacije. Naj omenim sklepe svete. Nas malo skrbi kajti te sklepe sveta niso v skladu z našimi pričakovanji v svoji dikciji. Ne obsojajo eh, naselja, ampak obžalujejo izgubo življenj in nobene konkretne omembe ni institucije branilcev človekovih pravic. Torej prosim, da upoštevate ne samo demonstrante in opozicijo, ampak tudi neodvisne eh, borce za človekove pravice, ki skušajo eh, preiskovati situacijo in poročali. Hvala lepa za to priložnost. To je vse v našem interesu, sem me napačno razumel. Mingarelli, Gospod Mingareli. Um, Gospod Kuper. Naj rečem, da se strinjam eh, s kolegi. Se opravičujem, ker se nisem zapomnil vseh imen. Nekateri ste rekli, da bi bolnišnice morale delovati ustrezno. Ko sem govoril o bolnišnicah, sem omenil tudi, da sta obe strani imeli čisto drugačni zgodbi, tudi o bolnišnicah. Sam ne morem soditi, kaj je resnica. To, kar pa ni res, ni res, da bi sile Savske Arabije imele eh, karkoli upravka z preganjenjem demonstrantov. So bili v kasarna. In res je, da so bili mrtvi na obeh straneh in nasil, nasilja se je uporabljalo proti obem skupnostim. Se upravičujem, da nisem za, si zapomnil vaših imen, ampak se strinjam, da takšna obravnava, takšno ravnanje s zaporniki, kot je bilo upisano, to je nesprejemljivo, kar se je zgodilo v nedeljo. Žal, žal mi je. Pozabil sem na vprašanje gospoda Tanoka. Uh, uh, um, no. Zadnji del vprašanja, ki se nanaša na suverenost Bahreina kot na neodvisno drža, eh, državo. Ali smo za to? Jasno.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 Naj se vrnem k osrednjemu vprašanju. To je problem, ki ga je mogoče rešiti, ki ga moramo rešiti in ga je mogoče rešiti samo tako, da obe eh, strani spravimo eh, skupaj za isto mizo pogajanja. Merci. Avant de donner la parole à M. Mengarelli, j'ai encore un orateur. Euh, imam še eno ime na euh, seznamu, gospod Elmar Brok. Euh, Gospod predsedujoči. Nimam vprašanja v zvezi z Bahrajnom, ampak vprašanje z povezanjem. Danes popovdne sem dobil podrobno poročilo o situaciji v Jemnu, kjer mislim, da predstavniki predsednika sistematično z ostrostrelci streljajo na demonstrante. Več kot 30 ljudi je eh, težko ranjenih danes in so v bolnišnici. Veliko demonstrantov so tudi prijeli, zato sprašujem, ali bo komisija in služba za zunanje delovanje kaj konkretno ukrepala. Kajti ne vidim več razlike med dogodki v Libiji in tistimi v Jemnu. Oui, Gospod Brok ima prav, Jemen. 15 milijonov smo v inštrumentu za stabilnost namenili za Jemen in mene zanima, kaj se s tem denarjem v tej regiji počne. Mingarili. Gospod Mingarili. Eh, hvala lepa, kar zadeva Jemen. Eh, že več eh, tednov je desetine mrtvih v tej državi. izvor teh težav je v tem, da je, eh, si je mašina prilastila nacionalna bogatstva, potem po drugi strani prevladuje velika revščina. Eh, predsednik Saleh pa ni sposoben začeti dialoga s svojimi ljudmi, s prebivalstvom. Včeraj je prišlo do novih dejstev. Trije generali med najpomembnejšimi v državi so odstopili in so se postavili na stran opozicije. Potem so tu še eh, vodje, plemenski vodje, ki so tudi na strani opozicije. Potem je predsednik Saleh nagnal celo vlado in velik del svojih političnih zaveznikov in ti so sedaj vsi v opoziciji. In uh, situacija se zelo hitro odvija in uh, dolgo ne bo tako šlo. Ne predstavljam si, kako bi si ta uh, predsednik lahko privoščil, da bi še dalj časa bil na oblasti. En del vojske, en del uh, plemenskih šefov, en del tradicionalnih uh, političnih zaveznikov se je od njega oddaljil. Potem so protesti, Eh, ki imajo več oblik, manjšina Uti na severu izvaja že nekaj časa pravo uh, eh, verižsko vojsko, potem uh, na jugo je, so poskusi uh, ločitve, potem uh, mladina svoj obup izraža na različne načine in v Jemenu. In uh, še ena stvar je, to ni sicer izvor teh težav, ampak to ostaja, ostajajo žepki. terorističnih organizacij. E, seveda celo zemlje ni pod nadzorom. In situacija je predvsej dramatična, stvari se lahko poslabšajo v naslednjih dneh. Kaj smo naredili? Kot veliko krat smo sprejeli izjave in zaključke na različnih sestankih. Izjave je sprejela veliko in dala veliko krat visoka predstavnika, s katerim je obsodila nasilje proti eh, demonstrantov. Potem je bila izjava, ki je zahtevala medna, eh, pardon, nacionalni eh, dialog. Potem je včeraj svet za zunanje zadeve obsodil represijo in pozval k dialogu in zahtevajo tudi zaključki, da revidiramo našo politiko dojemna. Po eni strani imamo sporazum o sodelovanju, ta sporazum redno izvajamo, potem pa obstaja še program pomoči. In tu odgovarjam gospe Branžnar. Ta je namenjen prebivalstvu v bistvu. Res je, da smo imeli projekt reforme varnostnega sektorja, ampak bodite prepričani, da zelo odblizo spremljamo, kaj se dogaja kajti ne želimo, da bi financirali operacije teroristov. E, vemo, da je prišlo do terorističnih e, e, napadov v Londonu in New Yorku in operacije za boj proti terorizmu so bile ključni element v okviru te pomoči. In tako smo pripravili tudi projekt za reformo varnostnega sektorja, ampak še enkrat po, zlupo gledamo, kako se ta denar rabi in če bi prišlo do najmanjšega eh, dvoma o poštenju uporabe tega denarja, bomo s pomočjo nehali. Kaj lahko torej naredimo? Kaj bi bilo najbolje? Najbolje je, da od blizu spremljamo, kaj se dogaja, moramo se dobro informirati. Če človek na mestu same ni vedno eh, lahko vedeti, kaj se dogaja, eh, In treba je eh, poslušati obe strani, kaj ti vedno obstaja eh, tveganje, da eh, v isti koš mešamo demonstrante in opresijo. Temu se moramo izogniti in EU mora pomagati pri vzpostavljanju dialoga. Kaj ti, če želimo, da do tega dialoga pride, mora nastopiti zunanje in EU, če bo povabljena, če bojo to želeli v Bahrajnu, lahko to naredi, lahko eh, preko kakšne osebe ali preko kakšnega mehanizma pomaga pri vzpostavitvi tega dialoga. Ja, že, že Dobro, zahvaljujem se vsem. Eh, zasedanje eh, je končano. Tak je, da? à 18h. Ah oui, réunion du bureau élargi. Eh, ob 18.30 sestanek razširjenega predsedstva.